pozdravljeni. Aha, tukaj še moje kladivce. Hello everyone. If you would be... Lep eh, pozdrav vsem, prosim, če se usedete, tako da lahko začnemo sestankom. Since we have a full house, would you please keep... Danes nas je veliko v dvorani in upam, da ne boste preglasni. Ladies and gentlemen. Dame in gospodje, lep pozdrav vsem. Sprva naj pozdravim gospo Margarete Vastegar, katere po pozitiven izid tega zaslišanja bo pripeljalo do tega, da bo postala komisarka za Evropo pripravljena na digitalno dobo. Ta zaslišanje se prenaša po internetu, organizirano je eh, skupaj z eh, strani um, odbora IMKO, notrni trg in zaščita potrošnikov. Pozdravljam gospode Stutar, uh, eh, tudi z strani odbora za. Uh, ekonomske in monetarne zadeve. Pozdravljam gospo Tingali. Skupaj bomo torej vodile oziroma predsedovali temu uh, sestanku in pozdravljam tudi predstavnike odborov Jurije uh, za pravne zadeve in um, Empel. Gospa uh, eh, Vestegar je. Yeah. Eh, dobila nalogo, da zagotovi, da popolnoma pripravi Evropo eh, za digitalno dobo skupaj za njeno industrijo in inovacijskimi sposobnosti. To bo okrepilo naše strateško ekono, eh, avtonomijo. Gospa Estinger je odgovorna tudi za dolgoročno strategijo za evropsko industrijsko prihodnost ter strategijo za mala in srednja podjetja. Koordinirala bo tudi delo pri um, evropskem pristopu do umetne inteligence in zagotovila sodelovanje med eh, civilno in vojaško industrijo na vseh teh eh, politikah, ki pa so ključne za njen portfelj eh, in mandat. Gospa kandidatka, danes smo tukaj, da vam z velikim zanimanjem prisluhnemo kako boste z industrijskega vidika eh, svoj portfelj spremenili v zgodbo v uspehu. Sedaj pa dajem besedo gospo Destuter za njen uvod. Ja, tri smo in sprva boste pač poslušali vse nas tri. Eh, v imenu odbora eh, IMKO pod Zdravljam gospo eh, Margarete Vestager, ki je kandidatka za izvršno podpredsednico komisije. Eh, upoštevali bomo seveda eh, notranji trg, in, ki vključuje digitalni notranji trg. Vpliva na to na vse sektorje naše družbe in na državo kot celotno notranji trg je največjih dosežkov Evropske unije in pomembno je, da v času te digitalne digitalne tranzicije eh, ostane eh, enako pomemben. Zato moramo zagotoviti, da so naša pravila notranjega trga pripravljena za digitalno dobo. To pa moramo storiti tako, da obdržimo zaupanje potrošnikov in enake pogoje za podjetja. Digitalna transformacija pa mora biti vključujoča, tako da bodo od nje imeli koristi vsi. Pripričani smo, da močen notranji trg eh, pomeni um, izogibati se raz um, um, drobljenosti in razkolu med klasičnimi in digitalnimi trgi. Obstaja v bistvu samo en trg, nekaj postopkovnih. Uh, informacij v skladu z um, principi ocenjevanja komisarjev upoštevamo eh, in ocenjujemo na osnovi neodvisnosti eh, in splošnih zmogljivosti ter kompetenc ter tudi eh, komunikacijskih sposobnosti. Gospa, eh, Veste, ker je pred tem eh, z slišanjem odgovorila pisno na vprašanja in odgovore na nje ste dobili prevedene vse države, eh, vse jezike vseh držav. In tudi odbor eh, Juri nima nobenih posebnih pripomp, zato dajem besedo moji uh, kolegici, gospe uh, Tingali, v imenu odbora Inkon. Hvala lepa. V imenu uh, odbora za ekonomske in monetarne zadeve vas uh, vse lepo pozdravljam danes, tudi seveda uh, gospo uh, Margaret Vestager, ki jo v našem odboru zelo dobro poznamo v zadnjih petih letih kot komisarko za konkurenco, kjer je odigrala pomembno vlogo v Evropskem parlamentu, ki, to je področje, ki je ključno za naše državljane in naša podjetja. Eh, kot eh, izvršna podpredsednica eh, pa bo koordinirala tudi delo na področju digitalnega obdavčevanja, tako da bi do konca leta 2020 dosegli konsens na mednarodni ravni ali pa alternativno predlagali pošten oziroma pravičen digitalni davek. V skladu z Evropske, poslovnikom Evropskega eh, parlamenta tako eh, konkurenca in obdavčevanje je v pristojnosti odbora Ekon. Sedaj pa kako bomo danes delali. Gospa Ferstager bo v podala uvodno eh, izjavo, ki bo največ 15 minut dolga in zaključno izjavo na koncu do 5 minut. Vmes bomo imeli čas za 25 vprašanj naših eh, poslancev, ki bodo razdeljeni v kroge po pet eh, minut. Ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. V primeru dodatnega vprašanja to ne sme biti daljše od enega, ene minute in tudi potem odgovor je lahko samo eno minuto dolg. Prva uh, eh, krok. Uh, bodo postavljali vprašanja predstavniki političnih eh, skupin. V 18 eh, nadaljevalnih vprašanjih eh, pa bomo vključili vse poslance iz vseh političnih eh, skupin, mislim, in tudi eh, neodvisne. Eh, v vsakem primeru pa upam, da se boste držali dodeljenega časa, če boste presegli dovoljen čas v prvem vprašanju dodatnega, ne boste mogli zatavljati. 23 jezikov je na voljo pri tolmačenju. Lahko govorite torej v maternih jezikih, ampak če se tako odločite, potem ne bodite prehitri ker se vse tolmače. Gospa Ferstager, daj ima besedo. Najlepše hvala. Spoštovani eh, predsedujoče, spoštovane poslanke in poslanci pred petimi leti me je Evropski parlament potrdil za komisarko za konkurenco. In to je v mojem življenju bil en najbolj ponosnih trenutkov. Dobila sem možnost delati za evropske državljane v tem parlamentu, In to je nekaj, kar me je vodilo zadnjih 30 let v moji politični karieri. Vedno sem si zauzemala za pošteno in pravično družbo, kjer ljudje lahko sami izbirajo, sanjajo svoje lastne sanje in pri tem izražajo dolžno spoštovanje drugim. Če me potrdite, bom še naprej tako delovala kot eh, izvršna podpredsednica komisije odgovorna za Evropo pripravljena na digitalno dobo. Imamo največ možnosti za uspeh, ko sodelujemo, ko delamo skupaj. In to sem verjela, ko sem kot eh, stažerka vstopila v ta parlament. In skozi leta sem bila priča, kaj, kako je naša demokracija omogočila delovanje družbe, ki zastopa uh, ljudi in jih in dela za nje. In sedaj sem zelo vesela, da imamo prvo spolno uravnoteženo komisijo. Veliko izzivov je pred nami, če naštejem le nekatere. Podnebne spremembe, digitalna transformacija ali preobrazba. Vse to vpliva na naše vsakdanje življenje. In glede na to, da imamo vedno ostrejšo konkurenco po svetu, moramo vedno več delati, da ohranimo enake pogoje. Mi smo sposobni postaviti se po robu tem izzivom, seveda, če delamo skupaj. Obstajajo vrednote, na katere smo lahko ponosi, na svobodo, na pravičnost, na demokracijo. In zaradi tega je Evropa najboljši kraj, kjer lahko živimo, sploh do zdaj v zgodovini. Imamo ogromno usposobljenih rodi, odlično e-, infrastrukturo, poštene in učinkovite zakone. Notranji trg evropskim eh, podjetjem daje možnost eh, razvoja in inovacij. In kaj se, zakaj se zauzemam? Ne, da bo Evropa bolj podobna Kitajski ali pa bolj podobna Ameriki. Zauzema se za to, da bo Evropa bolj podobna sama sebi, da se eh, zanese na svoje lastne vrednote in prednosti, tako da bodo naše družbe močne in pravične in dostopne vsem evropejcem. V zadnjih petih letih sem bila eh, priča, kako lahko trg deluje bolj za ljudi na osnovi uspoštovanja konkurenčnost, pravil konkurenčnosti. In od, ponosna sem na to, kar je bilo narejenega, je pa še ogromno za narediti. Zato sem Izredno počaščena, da me je nova izbrana predsednica komisije zaprosila, da delam naprej na tem področju, na konkurenci. Počela bom to z isto predanostjo kot do zdaj, z isto odločnostjo, da zaščitim neodvisnost in nepristranskost, tako kot sem to naredila pred petimi leti, kajti eh, neodvisnost pri izvajanju zakonodaje je nekaj, o čemer se ne da pogajati pravila uh, konkurenčnosti ne pomeni, da je zločin biti velik, ampak eh, dominantna podjetja imajo posebno dožnost, da svoje moči ne porabijo, izrabijo na škodo eh, potrošnikov in tudi imajo pravico povezovati se, če so pripravljeni odgovarjati za. Eh, svoje delo potrošnikom. Če omogočajo širok eh, nabor inovativnih eh, proizvodov, ki bolje koristijo potrebam potrošnikov. In zagotoviti moramo, da konkurenčnosti ne uničujemo z dodatnimi državnimi pomoči ne gre za dodatno financiranje za strani držav, ki omogočajo boljšo konkurenčnost v času izzivov živimo. Trge, trgi se zelo hitro spreminjajo in vedno večje spremembe nam trkajo na vrata. Človeška narava, osnovni motivi so um, pohlep in strah to se pa ne spreminja. Zato so načela, ki vodijo naša pravila na področju konkurenčnosti, enako relevantna danes, kot so bila pred 60 leti ob podpisu rimske pogodbe. Ampak način, kako ta načela udejanjamo, mora biti v prilagojen hitro spremenjajočemu se svetu. Prepričana sem, da bomo še naprej delali uh, proti državnim pomočem, proti uh, trustom in uh, drugim primerom, uh, kjer bomo upoštevali digitalizacijo, vključno z neodvisnimi uh, poročili, ki smo jih uh, dobili v začetku tega leta. Mislim, da je poštena konkurenčna pomembna za pripravo našega gospodarstva za prihodne izzive. To pa samo po sebi ni dovolj. Potrebujemo strategijo za industrijsko prihodnost Evrope, kako bomo okrepili Evropo na osnovi odprtosti in raznolikosti. Industrijska strategija mora biti za vse, mora biti zelena in mora temeljati na pošteni konkurenci. In to bo vključevalo pripravo novih eh, strategij, da podpremo srčiko evropskega gospodarstva, to pa so srednja in velika srednja in mala podjetja, ki eh, prispevajo več kot eh, polovico vsega eh, BDP-ja, zaposlujejo več kot dve tretjine vseh ljudi, ki so zaposleni in omogočajo ogromno izobraževalnih možnosti za mlade. In ta podjetja od nas pričakujejo pošten trg, na katerem ne bo ovir, ki bi pripričevali njihovo rast naša, naš zasebni in javni sektor se morata povezati, da bi oba izvlekla najboljše en iz drugega. In to se povezuje z javnimi naročili, z eh, več eh, financiranja raziskav in inovacij v. Eh, gospodarskem sektorju, pa tudi povezovanje z državami članicami pri pomembnih projektih, ki so v interesu celotne Evropske unije. Potrebujemo eh, celotno pot od pokriti celotno pot od eh, univerz, dobaviteljev, pa vse do tistih, ki reciklirajo um, proizvode. Torej, naša strategija mora iti širše od enotnega trga. Vedno bolj smo povezani in torej medsebojno odvisni, vedno bolj na nas vplivajo odločitve drugih. Evropa je največja trgovinska partnerica kakih 80 držav, med katerimi so ZDA in Kitajska. Naš položaj je močan. In tukaj lahko uh, se zauzamemo za enaka pravila po vsem svetu. Zato bomo tudi predlagali spremembe v svetovni trgovinski organizaciji in eh, postaviti moramo pravila, eh, da se zunanje eh, državne pomoči ne odrazijo negativno na konkurenčnost Evrope. Vse to se pa povezuje z digitalno dobo. Obstajajo danes v bistvu dve vrsti Eh, podjetij, tista, ki so že digitalizirana ali digitalna in tista, ki bodo to kmalo postala digitalizacija ima neverjetno možnost izboljševanja našeg življenj. Če pa želimo ta potencial izkoristiti, potem potrebujemo prava pravila, ki bodo zagotovila zaupanje v digitalno transformacijo in ki bodo upoštevala temeljne vrednote. Danes naj izpostavim še posebej tri vrednote. Zaupanje, človečnost in poštenost. Ali pravičnost. Naj vam uh, za nekaj primeri povem, kaj bom počela v naslednjih petih letih, če me potrdite. Glede zaupanja. Moramo se povezati in uh, upoštevati zaskrbljenost ljudi za, glede novih tehnologij in graditi na novih. Um, pravilih. Delala bom na a, aktu o digitalnih a, storitvah, kjer se bomo postavljala nova varnostna pravila. Upoštevati moramo načine, kako podjetja a, zbirajo, uporabljajo in si delijo podatke, tako da bodo od tega imele koristi vse strani v družbi. Glede človečnosti zagotoviti moramo, da se umetna inteligenca uporablja etnično in da pripomore odločanju človeka, ne pa da to izpodkopava. Zato bomo pr imamo predlog eh, za evropski pristop k umetni inteligenci in na tem bom delala v prvih stotih dneh eh, svojega mandata. In poštenost. Eh, pošten delovni pogoji in obdavčitev. To je temelj naše družbe. Zato ljudje, ki delajo na platformah, morajo imeti enake pogoje oziroma poštene pogoje in da tudi digitalna podjetja pravično plačujejo svoje davčne obveznosti. Davčna pravila morajo temeljiti na globalnih sporazumih. Če pa to ne bo možno do konca leta 2020, smo pripravljeni ukrepati. Torej, pred nami so velike naloge ne le, da postavimo, ampak da tudi začnemo uporabljati prava pravila, tako da se, te, eh, da se trg temelji na naših osnovnih vrednotah in da digitalna eh, možnosti se eh, upoštevajo v. Eh, podnebnih, boju proti podnebnih spremembah, zdravstvu in druge. In zaradi tega mislim, da se lahko zanesem na sodelovanje tega parlamenta. V zadnjih petih letih sem večino, oziroma se veliko razpravljala z poslankami in poslanci v odprtem dialogu o mnogih zadevah. To je omogočilo sprejem, hiter sprejem nove zakonodaje. To če bom potrjena, bom nadaljevala z tem odprtim in sodelujočim načinom eh, v vseh fazah zakonodajnega postopka. In zares sem vesela, da bom naprej delala z vsemi vašimi odbori. Kajti v Evropi gre za timsko delo in pred nami so največji izzivi v našem življenjskem obdobju, zato moramo še toliko bolj sodelovati tako da zagotovimo, da ta Evropa ostane najboljši kraj za življenje v uh, celem zgodovinskem obdobju. Thank you. Thank you, Hvala, gospa Vestager. Sedaj pa dobi besedo Andreja Švab iz eh, odbora za notranjo trgovino ILS. Gospa komisarka, lepo pozdravljeni tudi z naše strani. Vi ste bili zvezda Junkarjeve komisije. Financial Times eh, vaš eh, je označil za vrhovnega šefa. No, eh, ampak pred nami so veliki tehnični in drugačni izzivi, predvsem na področju, za katerega boste pristojni v naslednjih petih letih. Na digitalnem trgu je veliko skritih zvest, ki, se, ki pogosto ne zasijajo na polno um, digitalno gospodarstvo lahko družbi ponudi velike prednosti. Ampak zakonodajne ovire v Evropski uniji so še vedno največja ovira za to, da bi ta podjetja lahko hitro rasla. Uh, gre tudi za klasične industrijske sektorje. Pogosto gre tukaj za nepravičen pritisk na področju mednarodne konkurence. E, evropska zakonodaja na področju enotnega trga pa ima za cilj, da bi vsi evropejci lahko imeli koristi od boljših storitev ali ugodnejših cen. Prosim, da se držite tega slogana. E, zanima me, kakšne konkretne ukrepe načrtuje komisija za to, da bi olajšali poslovanje evropskih podjetij, ne pa da bi še naprej privilegirali tuja, tuje multinacionalke. Well, you are, you are right say, uh, dual... uh, prav imate. Izziv je dvojen. Po eni strani treba zagotoviti pravično konkurenčnost na enotnem trgu, tako da bomo služili potrošnikom. Po drugi strani pa se moramo postaviti za evropska podjetja, če ta naletijo na neprečno konkurenco zunaj Evrope. Imamo ta občutek in tudi dejstva, eh, ki dokazujejo, da se to dogaja. Včasih tekmujejo s podjetji, ki financiranja ne pridobivajo na enako pošten način, kot eh, ga morajo pridobivati evropska podjetja. Mislim, da smo že naredili nekaj pomembnih korakov, ko je trenutna komisija predlagala spremembo pristopa k recimo Kitajski. Kitajska je vse drugo kot pa razvejoče se gospodarstvo. Po eni strani je naš strateški partner, recimo na področju podnebnih sprememb, je pa tudi naša strateška tekmica. In na to dejstvo se je treba odzvati. Tukaj želim sodelovati z eh, kolegi, potrebujemo mednarodni inštrument za razpise. Tukaj treba zagotoviti vzajemnost, ko vabimo nekoga na naš trg, moramo biti povabljeni na njihov trg. Trg za razpise v Evropski uniji je približno um, ehm, 15 odstotkov evropskega BDP-ja. To je veliko denarja. Drugič, tujci morajo investirati v Evropo in to za pravimi nameni. Seveda si želimo vlagateljev, ampak tukaj morajo biti zaradi razlogov poslovanja. Eh, še nekaj, če državno podjetje iz trete države eh, posluje v Evropski uniji, potem ne more s pomočjo državne pomoči iz trete države spodkopavati konkurence pri nas. Tukaj potrebujemo neko delujoče orodje, zato da se bomo borili proti temu. Ampak nažalost tega orodja v tem trenutku še nimamo pol minute za pod vprašanje. Ja, govorili ste o sodelovanju z vašimi kolegi. Po drugi strani pa želite izkoristiti enostranske ukrepe proti eh, nekemu ameriškemu podjetju. Eh, morda bi se morali o tem večkrat posvetovati s parlamentom. Parlament je že večkrat eh, zahteval takšne enostranske ukrep, eh, ukrepe. Zanima me, ali lahko zagotovite, da bodo pravila konkurence, predvsem na digitalnem trgu, v prihodnje bolj učinkovita, zato da bomo lahko odpravili izkrivljanja na trgu. Ja. Ja, to je bilo eno izmed področji, s katerim sem se intenzivno ukvarjala. Kajti trgi se hitro gibljajo, zakonodaja pa se ne giblje enako hitro. Tukaj obstaja asimetrija. Zakonodaja, hitrost, hitrost zakonodajnega postopka je pač omejena. Določenih postopkov ne gre. Preskočiti. Po drugi strani pa moramo v nekaterih primerjih se hitro odzvati. Sedaj obstaja nek primer, ko uporabljamo tako imenovane umestne ukrepe. Podjetju smo rekli, prosim, nehajte s takšnimi dejanji, kaj ti eh, s tem izkrivljate konkurenco in le, šele ko bomo začasno ustavili to podjetje, bomo preučili učinek teh naših ukrepov. To je prvi takšni primer, ampak je pa primer tega, kako lahko pospešimo nas, naš odziv na nastalo situacijo. Hvala lepa, Pol Tank iz odbora Ekon SD. Hvala, lepo pozdravljeni, komisarka Vestager. Eh, omeniti je treba slabo stran eh, digitalnega, eh, digitalne dobe. Najprej, davčni sistem je zastarel. Multinacionalke, predvsem tehnični giganti, ne plačujejo davkov. Treba je ukrepati. Zanima me, ali se boste zauzeli za obdavčitev digitalnih storitev, če mednarodna pogajanja ne bodo prinesla rezultata in ali boste še naprej eh, preganjali primere neupravičene državne pomoči, čeprav eh, kljub odločitvi Evropskega sodišča v zvezi z Starbucksom. Drugo vprašanje. Ameriški eh, tehnični giganti na vaše ukrepe gledajo kot na nekakšen strošek. Uh, prav tako ne znamo ukrepati proti komercialnemu izkoriščanju podatkov naših podjetij. Kako boste to spremenili? Kako boste po eni strani spodbujali evropska podjetja, po drugi strani pa zaščitili uh, podatke evropskih državljanov proti možnim zlorabam strani ameriških m, tehnoloških gigantov? Well, first and, and foremost, uh, Torej, upam, da sedaj to poslušajo tudi države članice. Eh, državna pomoč ne bo zagotovila pravičnega obdavčevanja. Tukaj treba spremeniti zakonodajo. Strinjam se z vami, obdavčevanje podjetij je bilo eh, izumljeno leta in leta, preden je prvi računalnik zagledal luč sveta. Tudi eh, obdavčevanje podjetij bo treba digitalizirati oziroma prilagoditi digitalni dobi. Sicer podjetja ne bodo prispevala družbi tam, kjer poslujejo. Ampak ti primeri državne pomoči so uh, osvetlili primere podjetij, ki so zaradi državne pomoči bili v prednostnem položaju in to ni pravično. In seveda bom nadaljevala s tem, nekateri primeri so še odprti. Eh, države članice smo naprosili naj uh, eh, pošljo informacijo o tem, kako upoštevajo davčna stališča uh, kakšna daljša stališča imajo v zvezi s tem. Vsekako z obdavčevanjem, z um, um, reformo obdavčevanja bomo nadaljevali, preprečevali bomo erozijo dobička in če ne bo prišlo tukaj do mednarodnega dogovora, bomo ukrepali sami. Ohraniti je treba pritisk, tako kot to sedaj počnejo države članice, kajti pravijo, moramo se odzvati na pozive naših podjetij k pravičnemu obdavčevanju. Tako da, da, to bo moja prednostna naloga. Kar se pa tiče vprašanja, kako ukrepati proti podjetjem, ki kršijo zakonodajo. No, sankcije so tukaj samo del zgodbe. V povprečju eh, so naše sankcije 4 do 6 odstotkov globalnega prometa tako je vse bilo v preteklosti. No, uh, ampak v prihodnje bomo ukrepali na dveh ravneh. Najprej bomo rekli, uh, prenehate morate z tem škodljivim ravnanjem in po drugi strani pa imamo na voljo še nekaj podjetij za ponovno vzpostavitev uh, pravične konkurence na trgih. Uh, z izkušnjami postajamo vse pametnejši in sedaj bomo vedeli, kakšne ukrepe treba sprejeti. Recimo, da imamo prosto izbiro, ko gre za operativne sisteme. Hvala, pod vprašanje. Ja, lepo je, da postajamo vse pametnejši. Ampak eh, prišlo, torej, prišlo je do prvega poskusa posredovanja v delovanje tehnoloških gigantov. Ampak kako boste se borili proti tej monopolni moči tehnoloških gigantov, ko prihajamo v situacijo, ko se potem evropska podjetja nimajo kam razvijati. Eh, recimo, večkrat smo že eh, omenili ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli proti Facebooku. Je to opcija, o kateri razmislite? Tukaj ni šlo za vprašanje operativnega sistema, šlo je za vprašanje brskalnikov, in iskanja. Eh, šlo je za primer eh, operativnega sistema Android, ki ga uporablja Google. To tudi kaže na to, eh, kako smo s tem odprli del trga za druga podjetja. Sicer bi ta prostor na trgu popolnoma okupirala podjetja na podlagi nepravične konkurence. Eh, no, jaz moram seveda uporabljati najmanj eh, agresivna orodja, zato da bi ponovno vzpostavila pravično konkurenčnost. In eh, prepove delovanja podjetja je seveda zelo radikalen ukrep, zato moram razmisliti o drugih možnih rešitvah. No, druga možnost, ki tukaj obstaja in jo pogosto pocenjujemo, pa je ta, da mi kot potrošniki vidimo predvsem ameriške tehnološke gigante. Evropska podjetja pa gledajo na evropska podjetja kot na prednostno izbiro, ko gre za operativne sisteme, za urodja. Tukaj, ima tudi, tukaj imajo tudi evropska podjetja veliko za ponuditi. Nikola Bir iz Renew Europe. Hvala. Evropska unija ima v digitalni dobi velike izzive. Ena izmed točk, ki je tukaj pomembna, je seveda umetna inteligenca. To je obetajoče novo orodje, ki bi lahko v številnih pogledih koristili koristila ljudem na področju zdravja, na področju izobraževanja, na področju individualne mobilnosti za recimo invalidne osebe, eh, na področju zaščite okolja, na področju zagotavljanja večje varnosti za naše državljane. Tukaj se za državljane in za podjetja ponujajo velike možnosti. Ali se, vam, ali se strinjate, da bi morali uporabiti inovativni potencial umetne inteligence, kljub temu, da se ob tem zavedamo tvegan in kako se boste strateško pripravili na to, da ne bomo samo izkoriščali potencijala, ampak da bomo kot eh, Evropska unija na tem področju postali vodilni. Kako bi Evropska unija lahko napredovala na tem področju v naslednjih petih letih? I, I agree on the potential. Strinjam se s tem, da tukaj obstaja velik potencial, ampak vidim pa tudi tveganja. Evropejci že izgubljajo zaupanje v tehnologijo. Če želimo izkoristiti koristi tehnologije, moramo hkrati zgraditi tudi zaupanje, zato da bo ta tehnologija služila ljudem, državljanom. Uh, imeli smo skupino na visoki ravni, za umetno inteligenco. Ta skupina je razvila sedem vodilnih načel eh, za razvoj zaupanja vredne umetne inteligence. To je uporabno tudi za podjetja. Številna podjetja so se zavezala tem načelom. In eh, to uporabljajo kot referenco, ko razvijajo umetno inteligenco v svojih podjetjih. Končni rezultat bomo dobili decembra in s tem bomo dobili povratne informacije. Eh, na podlagi tega bomo lahko eh, v to področje investirali, hkrati pa državljanom dokazali, da je to koristno za nas. Nekateri pravijo, Kitajci imajo vse podatke, Američani pa imajo vse denar. Ampak jaz pa vidim, da imamo v Evropi smisel, namen. Ehm, umetno inteligenco lahko najdete na področju zdravja, okolja, prometa. Tukaj si želimo, da bi smiselno uporabili umetno inteligenco. In uh, to nam lahko služi kot dober navdih za to, da lahko razmišljamo o tem, kako bi lahko za to bili na razpolago podatki in pa sredstva. Jasno je, da tukaj potrebujemo dodatne investicije. Uh, mi močno zaostajamo, ko gre za investicije in prav tako nimamo dovolj podatkov na voljo. Predvsem pa si moramo ob tem zastaviti vprašanje, kaj želimo doseči. Hvala lepa. Uh, pod vprašanje, gospa Bir. Ja, prav imate, treba je vlagati, zato da bi izkoristili potencial to vrstne tehnologije, istočasno pa je treba obramiti naše urednote. Kako bomo v naslednjih petih letih zagotovili, da bomo skupaj z državami članicami združili naše moči, tako da bomo stopili na isto raven z državami, ki imajo manjšo stopnjo razdrobljenosti? No, eh, glavna prednost na naloga je to, da sprejmemo proračun za naslednjih sedem let, tako da bomo lahko nadaljevali za delom. V komisiji smo predlagali precejšnjo povišavo sredstev za investicije, zato da se bomo lahko lotili teh nalog. Po drugi strani pa moramo na bolj strateški način izkoristiti javne razpise. Javni razpis razpisi predstavljajo velik delež naših proračunov. To je veliko denarja in če bi tukaj našli ustrezne rešitve, potem bi lahko v ta postopek vključili tudi majhna in srednja velika podjetja. Potem bi tudi oni lahko sodelovali pri tem. Lahko bi imeli strategijo umetne inteligence, ki bi dala zagon različnim sektorjem družbe. Tudi zato, ker ima Evropa v tem trenutku veliko inovativnih vozlišč. Sedaj ne greste v Pariz samo zato, da bi gledali iPhone stolp, ampak zato, da si ogledate tudi inovativna zagonska podjetja um, in ekosisteme. Uh, tako da, če bomo tukaj združili moči, nam bo uspelo. Hvala lepa, sedaj pa Aleksandra uh, Čis iz odbora IMKO, predstavnica skupine zelenih. Hvala lepa, gospa uh, kandidatka za podpredsednico komisije. Um, naslednja, um, pri um, um, um soočamo se z problemi uh, kampanje lažnih informacij. To močno vpliva na potrošnike in to vodi v tako imenovani kapitalizem nadzora. V tem trenutku bi si želela slišati vašo zavezo zaščiti podatkov in eh, temeljnim svoboščinam. Istočasno pa bi želela vedeti, ali se nameravate boriti proti trenutnemu neravnovesju v eh, moči. Ali ste pripravljeni se boriti proti poslovanjem podjetij, ki temelji na oglaševanju? Ste se pripravljeni um, boriti proti tehnikam, kot je recimo. Mm, um, kot so recimo mikrousmerjeno oglaševanje. No, um, iz uh, tovrstnega kapitalizma sem se naučila, da pravzaprav vi, niste vi tisti, ki iščete po Google, ampak Google išče po vas. Uh, in na ta način dobi sliko o tem, kaj želite kupiti in o čem razmišljate. Tako da tukaj nas čaka veliko dela. Jaz se strinjam s tem, kar je bilo doseženo do sedaj. Morali smo hitro ukrepati. Imamo kodeks ravnanja, eh, kodeks eh, pravilnih praks. To je dober začetek. Ne moremo žrtovati ne evropskih, eh, nismo mogli žrtovati ne evropskih volitev, ne nacionalnih volitev. Potrebovali smo ustrezno zakonodajo. Ampak to področje je treba sedaj nadgraditi. Ne vem, kakšne bodo podrobnosti akta o digitalnih storitev. Eh, moramo pa se predvsem opreti na to, kar že imamo. Prav tako je treba pregledati eh, digitalne pravice državljanov, torej splošno uredbo o varstvu podatkov. Nacionalne oblasti morajo to polno izvajati eh, Mm, prav tako pa moramo preučiti odziv trgov, tako da bomo imeli um, zasnovano zasebnost. Uh, kajti potrebujemo tudi odziv trga. Trg mora dokazati, da so stvari lahko drugačne in da ni treba, da se čutimo dolžni sprejeti katerekoli pogoje, ki so že zahtevani od nas. E, jaz si vsake toliko vzamem čas, da preberem pogoje poslovanja. Sedaj, ko so ti zahvaljujoče zakonodaji, ki jo je sprejel tudi parlament, napisani na takšen način, da jih moramo vsi razumeti in takrat večkrat rečem ne hvala. In to je seveda druga plat te medalje. E, potrebujemo zakonodajo, ampak krati pa se moramo kot državljani bolj zavedati, kakšno življenje želimo živeti in kakšno demokracijo želimo. Uh, ne more biti vse samo digitalno. Potem bomo demokracijo izgubili. Hvala, pot vprašanje. Če ostanemo v digitalni dobi in če govorimo o zaupanju in pravičnosti. Slišali smo o velikem potencijalu umetne inteligence in avtomatskega sprejemanja odločitev. Ampak to nosi tudi tveganje posredne in neposredne diskriminacije. Študije so pokazali, da ženske, um, temnopolti, revni pogosto so v slabšem položaju v takšnih sistemih. Uh, glede na zakonodajo o umetni inteligenci, ki ste jo napovedali za prvih 100 dni delovanja komisije, uh, kako boste zagotovili, da takšni sistemi ne bodo diskriminirani? diskriminatorni, zlasti, ko gre za zbiranje uh, in obravnavo podatkov. Eh, no, ponavadi na to odgovorim, lahko imate umetno inteligenco, ko bomo imeli uravnoteženost po spolih v družbi. Kaj ti eh, umetna inteligenca pač ni pametnejša kot pa podatki, s katerimi jo hrani, hranite. In podatki so seveda ustvarjeni strani človeka. Če se podatke ne bodo spremenili, bomo samo zacementirali te razlike, namesto da bi se prizadevali za to, da situacijo spremenimo. Eno izmed načel za zaupanje v redno umetno inteligenco, mislim, da je to načelo pet, govori ravno o tem. Če ne boste umetne inteligence oblikovali na ta način, da se boste rešili pristranskosti, potem potrebujete Eh, človeški nadzor nad tem, zato da to odpravite. To se mi zdi pomembno. No in sedaj že dobivamo povratne informacije strani podjetij, ki umetno inteligenco že uh, uporabljajo, no, ampak to vprašanje, kako se. Uh, Kako preprečiti pristranskost, to je ključno vprašanje, ob tem, ko zastavljamo zakonodajni okvir, v katerem bi lahko delovala ta tehnologija. Hvala lepa. Naslednja je Alessandra Paso iz IMKA uh, ID. Lej, a... Hvala lepa. Gospa predsedujoča, večkrat ste dejali, da je ključnega pomena, da zagotovimo lojalno konkurenco in uh, sicer povsod po svetu. Dejali ste tudi, da si boste prizadevali za to, da vzpostavite lojalno konkurenco na notranjem trgu, pa tudi na uh, globalnem trgu. zdi se mi, da je ta cilj precej ambiciozen, glede na to, da recimo v moji državi niste uspeli rešiti eh, precej eh, bolj preproste zadeve. Govorim o primeru Terkas. Eh, prišlo je do stečaja štirih bank in zaradi tega so se v težavah našli števil, znašli številni potrošniki in pa državljani. Katere instrumente nameravate razviti, da bi vzpostavili lojalno konkurenco na eh, mednarodni ravni in da bi Evropa imela enakovreden položaj? Exactly the, the banking sector is one of the sectors that has suffered longest from Eden izmed eh, sektorjev, eh, ki ga je eh, finančna kriza najbolj prizadela, so bile seveda banke. Sedaj ustvarjamo delovna mesta, ampak za številna podjetja je še zmeraj predvsej težko odplačovati posojila. Tukaj so tudi slaba posojila. Zato mislim, da je zelo eh, pomembno, da sedaj ne, križimo, ne sedimo križem rok in si rečemo, ja, zdaj je vse za nami. Kar smo v preteklosti počeli, je, da smo se osredotočali predvsem na varstvo potrošnikov. Ampak včasih se je vseeno zgodilo, da eh, so določene banke eh, propadle in včasih je bilo to predvsej eh, boliče. In prišlo je do zavajanja, kaj ti državljani niso vedeli, kaj pravzaprav kupujejo. Mislili so, da gre za preprosto vrčevanje. Eh, potem pa se je izkazalo, da temu ni tako, ker banke eh, državljanov niso ustrezno obveščale. Čeprav posebej moramo biti pozorni, če so stranke v eh, zelo občutljivem položaju ali pa če so že bile žrtve neustreznih informacij. Dopolnilno vprašanje? Ja, še eno vprašanje imam in sicer v zvezi z konkurenco, kaj ti zelo dobro vemo, kako zelo pomembna je eh, lojalna konkurenca za vsa podjetja. In to je ključnega pomena tudi za dobro delojoč notranji trg. Da bi, si, da bi se izognili izkrivljanju konkurence, bi morali izvesti revizijo smernic za pomorstvo, kajti ta sektor ni bil predmet eh, pregleda januarja lani oziroma januarja letos. Ne prav imate, pomorski sektor ni bil predmet pregleda, kajti. Imeli smo obsežne posvete, eh, da bi eh, videli, ali ta sektor dobro deluje. In zbrali smo kar nekaj informacij. Nekateri so rekli, da so razmeroma zadovoljni, spet tretji pa so rekli, da so potrebne spremembe. Torej, eh, smernice bodo ostale takšne, kot so. To pa ne pomeni, da se ne bomo osredotočali na eh, pomorski sektor, kajti uh, imamo zelo močan uh, pomorski sektor uh, zaradi tega, ker imamo davek na tonažo in mislim, da je to zelo pomembno za evropski pomorski sektor. Nadaljevali bomo torej z uporabo tega davka na pomorske storitve. Videli pa smo tudi kar nekaj primerov, kjer se je ta davek uporabljal v drugačne namene in zaradi tega smo morali uporabo omejiti. Najlepša hvala. Gospod Epping iz EKR. Gospa komisarka, dva portfelja ste dobili. Ste komisarka za konkurenco in pa komisarka eh, za priprave na digitalno obdobje. Kako boste združili eh, obe področji? Konkurenčnost vodi v blaginjo državljanov. Eh, poleg tega pa seboj prinaša tudi številne izzive industrijska strategija pa vzpodbuja specifične sektori in pa podjetja. Tukaj gre za drugačen pristop. Ali priznavate, da obstaja nasprotje med vašima portfeljema? Kako boste povezali obe področji? ali boste izgradili kitajski zid ali se boste temu znali izogniti. Uh, to je bilo tudi prvo vprašanje, ki sem si ga sama zastavila, kaj ti drugače tega izziva sploh ne bi bila pripravljena sprejeti. Neodvisnost je namreč ključnega pomena potrebno je zagotoviti uh, ustrezne dokaze in pri tem ni pomembno, kako veliko je podjetje, odkot prihaja in tako naprej. In še nekaj je pomembno. Kako je vzpostavljena Evropska komisija? GDE.com eh, je eh, del komisije in tako je bilo že od samega začetka torej gec za konkurenco. Torej, že odnegdaj je bil komisar za eh, konkurenco del kolegija. Torej, vsaka odločitev, ki jo sprejmemo, je odločitev celotnega kolegija. Vsaka odločitev pa je tudi predmet dveh pregledov. In leta 2011 eh, sta bili sprejeti dve sodbi v zvezi z tem. Šlo je za pregled vsebine in zakonitosti eh, postopka za strani sodišča, ko je bila že sprejeta odločitev kolegija. In odločitev je bila potrjena. Torej, struktura je takšna, kot mora biti. Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, kako se soočiti z digitalnimi izzivi. Pri delu ekipe se opiramo tudi na neodvisne nasvete izvedencev eh, in eh, pa na pravno službo. In pravna služba zelo dobro ve, da bo morala zagovarjati primere na sodišču, torej eh, zagotavlja da ne pride do eh, prekrivanja ali umešavanja. In to nam daje drugačno perspektivo. Na ta način tudi eh, ločujemo različne politike. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje. Ja, hvala lepa, gospa komisarka. Tako ZDA, kakor tudi EU imata dobro razvito politiko na področju konkurence, vendar uporabljata drugačne metode. EU obravnava upravne postopke eh, za področje konkurence, medtem eh, ko v ZDA to spada pod eh, kazensko pravo. Ali menite, da se lahko EU kaj nauči od ZDA na določenih področjih in če da, kaj? Razmeroma veliko smo se naučili pri eh, posameznih primerih. Recimo, eh, ko je šlo za združitve podjetij, takrat eh, smo sodelovali z predstavniki ZDA in si med sebojno pomagali. Eh, če so se pojavili pomisliki, ki jih je bilo potrebno odpraviti. Potem eh, smo poskrbeli za to, da se lahko postopke uporabijo ne le v tem primeru, ampak tudi v drugih primerih. Torej imamo odnos, eh, v katerem se drug od drugega učimo. V ZDA imajo drugačen sistem in eh, posem se strinjam z vašim opisom, ampak temeljne ideje so iste, kajti. Na začetku smo se veliko naučili od eh, ZDA, ko je šlo za nadzor združitev podjetij, pa tudi za boj proti trustom. trustom. In uh, ena izmed eh, stvari, uh, oziroma eden izmed elementov, ki smo jim sedaj priča, je, da se v ZDA sprašujejo, ali je pravilno, da posamezne zvezdne eh, države dajo visoke davčne olajšave podjetjem samo zato, da bi te, ta imela sedež v eh, njihovi eh, zvezdni državi. Sedaj pa Martin Širtevan iz eh, GUE. In za odbor Ekon. Hvala lepa gospa komisarka, v, kandidatka za komisarko. V začetku ste dejali, da se zauzemate za pravično družbo. E, za to se zauzemam tudi jaz in moja politična skupina. In z, prizadevamo si tudi za pravično obdavčevanje podjetij. Odgovorni ste tudi za uvedbo pravičnega digitalnega davka oziroma eh, za ustrezno obdavčevanje digitalnih storitev. Evropska unija je že predložila zelo ambiciozen osnutek eh, davka na digitalne storitve, recimo, da bi obdavčevanje potekalo tam, kjer eh, se izvajajo tudi gospodarske dejavnosti. Eh, potem so bili predlagani ukrepi za zaščito majhnih in srednje velikih podjetij in tudi minimalna davčna stopnja. Ali boste to zagovarjali tudi znotraj G20 in če pogajanja ne bodo uspešna, kajti interesi se izjemno razlikujejo. Ali boste to eh, stališče eh, ponovno eh, uvedli v evropski sistem? Vedno je težko biti optimističen če govoriš o evropski zakonodaji, kaj ti eh, kar nekaj časa traja, preden se takšna zakonodaja tudi dejansko izvede. Ampak, kljub temu, sem bila tudi sama presenečena nad napredkom, ki je bil dosežen. Ko sem bila uh, ministrica na Danskem, je Danska imela uh, v rokah vajeti Evropske unije in takrat sem predsedovala tudi ekofino. In uh, takrat so nekateri uh, kolegi uh, dejali, ne, uh, tega davčnega predloga ne bomo sprejeli. Uh, ampak zdaj je ta predlog bil sprejet, torej stvari se lahko premaknejo. Pod vodstvom Pjera Moskovičja je bilo uh, sprejetih 14 različnih zakonodajnih aktov, soglasno v svetu, torej nič ni nemogoče. Ampak problem je, da nas čaka nekaj zelo pomembnih zakonodajnih aktov, ki pa niso bili sprejeti. Recimo eh, davek eh, za podjetje oziroma skupna davčna osnova za pravne osebe. Potrebujemo različne zakonodajne akte, če želimo napredovati. Potem eh, je tukaj tudi javno poročanje po posameznih državah. to že deluje za eh, finančni sektor in eh, ko sem na zadnje preverjala, je finančni sektor še zmeraj obstajal, torej to ni povzročilo prevelikih težav. Vendar pa takšnega poročanja nimamo za eh, davčni sektor. In zato še zmeraj upam, da bomo lahko dosegli globalni sporazum glede obdavčevanja. Če se to ne bo zgodilo, potem bomo seveda uložili evropski predlog. In seveda občudujem tudi države članice, ki pravijo, ja, želimo mednarodno rešitev, ampak če te ne bo, potem smo pripravljeni sprejeti tudi evropsko rešitev. Dobro, dopolnilno vprašanje. Ja, z veseljem. nekateri zakonodajni akti z davčnega področja so obtičali v svetu. Smiselno bi bilo eh, tudi prizadevati si za to, da v skladu z členom 116 ne bi bilo več zahtevano soglasje v svetu, ampak da bi bile odločitve sprejete z kvalificirano večino. Ali se boste zauzeli za to, kot recimo, ko gre za javno poročanje, eh, za eh, davčno za davčni sektor. Eh, kolega Gentiloni je že obljubil, da si bo prizadeval za to in če bi to storili še vi, potem bi že imeli dva zaveznika v komisiji. Ja. Možnost uporabe člena 116 obstaja. Sedaj poteka postopek, v katerem sodelujejo vse države članice, ampak člen 116 pravi, da če imajo določene države članice določila, ki eh, škodujejo konkurenci, lahko stopiš v stik s temi državami in spremeniš eh, to zakonodajo eh, oziroma jih pozoveš, da spremenijo to zakonodajo. Če se to ne zgodi, potem lahko podaš predloge, ki so sprejeti v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. In mislim, da bomo eh, res počasi začeli proučevati, eh, kaj eh, se da v zvezi s tem storiti. To še ne pomeni, da bomo pri tem tudi uspešni, ampak pripravljeni smo uporabiti različne instrumente, ki so nam na voljo. Najlepša hvala. Zaključili smo s prvim krogom, sedaj pa smo pri drugem krogu in besedo dajem gospe Valjan, predsednici odbora ITRE, ki bo vodila ta del seje. Markus Ferber je prvi na vrsti, ki je koordinator ELS v odboru Ekon. Hvala lepa, gospa Vestager. Še enkrat bi se rad vrnil k vprašanju, ki ga je zastavil gospod Eping. Kaj ti ni mi zadostoval vaš odgovor, če bi pred petimi leti tako odgovorili? Bi rekel, ja, super je odgovorila, ampak sedaj eh, ste izvršna podpredsednica z zelo širokim portfeljem zaradi tega, so tukaj prisotni tudi trije odbori. Na zadnje vas je zasliševal le en odbor. E, tako da me nekoliko skrbi na vzkrižje interesov. In to na vzkrižje interesov je povsem drugače e, prisotno v tem vašem novem portfelju. E, kajti, ko vas tako poslušam, imamo občutek, da spoh ne potrebujemo komisarja za konkurenco, ker se delo ne samostojno opravlja v generalni direkciji ampak eh, gospod Juncker nam je ob začetku svojega mandata obljubil, da se ne bo več eh, dotaknil eh, dosjejev, ki prihajajo iz vašega generalnega, iz vaše generalne direkcije. Torej, tudi ta nadzor več ni zagotovljen. Kaj nameravate v zvezi s tem storiti? Gospa Vestager? Ja. Prav imate, potrebno je biti previden, kaj ti dogovor, eh, ki smo ga sprejeli, je, da lahko sprejmem številne odločitve, vendar pa jih moram še zmeraj zagovarjati pred kolegi. Če je šlo za pomembno odločitev, potem je bila ta sprejeta v kolegiju. Doslej nismo imeli nobenih podrobnih eh, razprav v kolegiju o odločitvah, ki so bile sprejete na področju konkurence, ampak seveda pri tedenskem eh, srečanju vodi kabinetov eh, o vsem razpravljamo, tako da je odločitev nekako res kolegijalna odločitev. Tako eh, je bilo tudi odločeno. Druga stvar, ki jo želim povedati, pa je, da je naziv, ki ga bom dobila, zelo impresiven ampak eh, zakonodajne predloge eh, bodo obravnavali kolegi za notranji trg, eh, za notranje zadeve in tako naprej. Ne bom jaz podpisovala teh zakonodajnih aktov. Sodelovala bom z njimi, ampak posamezne predloge bodo podajali moji kolegi. In seveda mislim, da je zelo pomembno tudi, da ne podcenjujemo tega, kar pravijo pogodbe kajti eh, po eni strani imamo neodvisno zakonodajo, po drugi strani pa imamo pogled v trg eh, za strani kolegov, ki pripravljajo posamezne zakonodajne predloge. In če tega ne bi imeli, ne bi imeli povezave med zakonodajo in pa eh, izvajanjem zakonov. Tukaj gre tudi za eh, velika tehnološka podjetja. Kaj pravzaprav pomeni, če eh, imaš v lasti trg? Izkoristiti moramo to, kar nam je dala pogodba. Izkoristiti moramo sodne odločitve. Organizirati moramo svoje delo v skladu z človekovimi pravicami, zagotoviti pa moramo tudi ustrezen nadzor. Najlepša hvala. Dopolnilno vprašanje, gospod Ferber. Ja. Yeah digitalni trgi se izjemno hitro spreminjajo, eh, postopki eh, na področju konkurence pa zelo počasi potekajo. In eh, ko gre za monopol, lahko prideš do zelo različnih zaključkov, odvisno od tega, kako gledaš na situacijo. Ali ne menite, da potrebujemo hitrejše postopke? predvsem za konkurenčno pravo. Ali ne menite, da bi bilo eh, bolje, da je odločitev sprejeta hitreje, kajti šest let eh, za eh, Google je odločno preveč? Madame Vestager. Gospa Vestager. Dva vidika. Kot ste rekli, prvič v 20 letih smo začeli z umestnimi ukrepi kot postopkom. Predvidevali smo, da se bodo podjetja branila. Druga zadeva pa je, da ko razmišljamo, kakšna orodja uporabljamo, pogledajmo, kaj so predlagali na nizozemskem, kaj so uspeli na Združenem kraljestvu, kjer imajo različen način reorganizacije trga. Če, um, organ, ki nadzira trg, eh, ugotavlja, da nekaj deluje, potem eh, se to upošteva. Torej, reorganizira se še predno nastane škoda in potem tudi ni kazni. Lahko mogoče date zelo natančna navodila ali celo um, ukaze, kako naj deluje trg to, kar je vključeno v digitalno ekonomijo, je ne samo, da obstaja konkurenčnost na trgu, ampak konkurenčnost za trg. Recimo, velika konkurenca je za uh, um, trg, za iskalnike, brskalnike, naprimer Google. Ko enkrat osvojite trg, potem je vaš in vemo, kako to zgleda pri Google 1, Google 2 in Google 3, sodni primeri. Eh, hvala, gospa Šaldemur, eh, in ko je zdaj? Er Najlepše hvala, da ste prišli v teh petih letih. Um, kar ste bili zadnjič tukaj, ste preprešili mnoge konkurenčna vprašanja. Sedaj pa naj bi pripravili Evropo na digitalno dobo in želite, kot pravite, to zatemeliti na uh, zaupanju in pravičnosti. To mi socialdemokrati zelo radi slišimo. Ali uh, delavci na platformah, no, da naprimer imeli več delavskih pravic, kaj pa otroci, kako jih bomo zaščitili pred igrami na srečo, plača online. Ali to pomeni več transparentnosti, več zakonov, več izvrševanja zakonov? Želela bi si od vas več eh, natančnih podrobnosti. Zelo važno je, da tukaj ukrepamo. Ja, če poskušam ilustrirati, eh, na koliko različnih področjih bomo delali v naslednjih eh, letih je to, kar ste rekli, res in to je odvisno seveda eh, tudi od hitrosti našega dela. Veliko ljudi je tukaj frustriranih. Tisti, ki naprimer delajo na digitalnih platformah, imajo zelo slabe delovne pogoje. In sedaj razmišljamo o možnostih, o izuzetih od obstoječih konkurenčnih pravil. Tako da naprimer tisti, ki so podobni nekim delavcem eh, v svobodnem poklicu, se nekako lahko organizirajo. Eh, tako da imamo recimo neka združenja, podobna kot v drugih eh, poklicih, neke vrste um, kolektivnih pogodb. Eh, Pak to ne nana, se nanaša ne le na eh, posamezne države in njihove organe, ampak je to vse evropsko. Lahko delate neki, na neki platformi iz več držav eh, in zato ehm, še vedno morate imeti pravico organizirati se kot delavec, da dobite boljše delovne pogoje. To je recimo en primer. Če pa pogledamo vsebino, obstaja pravna vsebina in tudi zelo negativne eh, vsebine se lahko eh, širijo. Eh, naprimer, da se izkrivlja java razprava v volitvah ali v predvolilnih kampanjah. Eden od načinov, kako lahko naprimer vplivamo na vsebino, je mogoče, da postavimo neko, nek kodeks ravnanja, kako se izogniti najhujšim primerom. Eh, nekateri eh, podjetja, ki pripravljajo software in eh, drugi so že pristali na nekaj podobnega. Vprašali ste, ali potrebujemo več zakonodaje. To bo zelo zanimiva razprava. Kaj bomo naredili o zakonodaji, ki ureja evropsko, elektronsko trgovino? To bo zelo zanimiva razprava v parlamentu. Ja, det bliver en rigtig vigtig diskussion her. Øh, men, men jeg, jeg, altså... Ja, hvala lepa. Torej, poskušala bom to nekoliko drugače postaviti. Predpostavljam, da vas bomo potrdili. In kaj bo potem čez pet let? Eh, kaj bodo delavci, naprimer, čez pet let opazili? Kaj bodo delavci, naprimer, čez pet let opazili? na osnovi tega, kar boste vi naredili, kako boste pripravili um, Evropo na digitalno dobo? Øh, uh, mislim, da se bodo morali svojim izbranim predstavnikom mm, delovci zahvaliti, ne meni. Uh, Različen položaj ste, ko ste. Uh, v Evropskem parlamentu, naprimer, in vas izvolijo državljani, mi pa uh, vplivamo na, naprimer, razprave o uh, neki temi, pa tudi moramo izvajati zakonodajo, ki je že sprejeta. Če govorimo samo o novi zakonodaji, uh, ki jo moramo uh, pripraviti, uh, imamo različne postopkovne faze eh, v parlamentu, v svetu in tako dalje. Če želimo konkreten učinek, potem moramo sodelovati z parlamentom, tako da se vse, kar se eh, spreme, potem dejansko tudi izvede. Kajti zakonodajalci morajo sprejemati pomembno zakonodajo. Mislim, da uh, je spoštovanje zakonodaje tukaj izredno pomembno. Uh, Najlepše hvala. Sedaj pa gospod eh, Lokegard iz uh, skupine Renew Europe. So vi bi ajdete prakvo izpro? Uh, govorim bom v danščini, to je res lep jezik. Uh, gospa uh, Festager, v vašem odgovoru uh, ste zapisali, da so srednja in mala podjetja hrbtenica našega evropskega gospodarstva. Več kot 95 eh, odstotkov naših podjetij je eh, srednje ali malih. Kako jih pa potem mi lahko podpremo tako, da jih manj zakonodajno obremenimo? Kako a, eh, lahko jih konkretno podprete? Kaj boste naredili, da se res lahko razvijajo v celoti v neki digitalni ekonomiji? A, eh, torej neke olajšave za njih, kaj imate v mislih? Hvala. V prvi vrsti mislim, da podjetja pravzaprav ne gledajo v smeri Brusla in ne razmišljajo o tem, kaj bomo naredili. Imajo dovolj dela že sami s sabo, morajo um, najti svoj prostor na trgu in um, najti stranke ter tako se hitro razvijati. In prav imate, da bo veliko važneje, kaj, ko se odločamo in upoštevamo, katera zakonodaja eh, velja za velika in katera za mala podjetja. Mala in srednja podjetja so v večini, tako kot pravite. Kaj bi lahko naredili za podjetja, ki želijo več potencijala, je, da jim omogočimo lažji vstop v javno naročanje. In eh, da jih lahko tukaj bolj uh, angažiramo in da uh, se obstoječa pravila maksimalno izrabijo. Uh, eh, naprimer, javno naročanje za Evropski obramni sklad obstaja poseben instrument za mala in srednja podjetja v tem uh, sektorju in Junkerjev investijski načrt je uh, zagotovil um, pogodbe uh, eh, 900 tisoč malim in srednjim podjetjem. Imamo nek uh, mehanizem dostopa, mnoga podjetja uh, lahko najdejo tukaj raz, možnosti za rast in zato je izobraževanje in usposabljanje toliko bolj pomembno čeprav imamo tukaj omejene pristojnosti, se moramo ukvarjati tudi z eh, izobraževanjem in usposabljanjem, še zlasti, ko govorimo o digitalnih sposobnostih ali veščinah. Eh, te so bistvenega pomena. Ja, eh, tak for det svar, jeg, som jeg synes indeholder. Najlepše hvala za ta odgovor. Mislim, da je tukaj marsikaj obetavnega, ampak da je še marsikaj tudi treba narediti, da bi zmanjšali obremenjenost podjetij. Ne vam povem na nek, pokažem to na nekem primeru in sicer um, direktiva o dostopnosti um, za mala in mikropodjetja um, v okviru, um, ki smo ga ustvarili na to je bilo veliko uspeha. Ali si kaj podobnega lahko predstavljate tudi na drugih področjih v digitalnem okviru? Øh. Ja, želela bi si kaj takega. To zahteva sicer ogromne napore. Na tem sem že v preteklosti delala, pravzaprav na Danskem in zelo težko je zmanjšati administrativna bremena. Najboljše je omogočiti um, prva nek pregled obstoječe, v obstoječem delu. To je nek pristop. Če pa iščemo digitalne rešitve za zmanjševanje birokracije, potem bi mogoče lahko organizirali pretok podatkov na drugačen način ali pa uh, delovni čas, uh, polovični delovni čas, uh, ali pa način dela, ki se lahko organizira digitalno. Ne smemo preveč uh, obljubljati, previdni moramo biti. Za digitalizacijo ni nujno vse lažje. In zares upamo, da bomo od malih in srednjih podjetij uh, dobili podporo in da nam bodo pomagali, uh, kako se na to problematiko osredotočiti. Uh, hvala lepa. Naslednja govornica Pilarde Castillo. Popolnoma se strinjam za vašo uh, misijo in res uh, moramo uh, pripraviti Evropo na digitalno dobo. Eh, seveda neverjetno se premenja in razvija eh, umetna inteligenca, internet stvari in podobno. Ampak konkurenčnost in zakonodaja v Evropi je tukaj naredila veliko. Velik, velik napredek, ampak imamo tudi digitalne eh, strukture, digitalne denarnice za plačila in podobno. V nekaterih primerih pa je vsa ta infrastruktura postala nek, uh, neka možnost za konkurenco in inovacijo. Obstajajo torej uh, taki primeri in kako boste v prihodnje zmanjšali možne kr oskska grla, um, omejen dostop do različnih uh, funkcionalnosti ali pa um, informacije o um, transakcijah uporabnikov. Hvala lepa za to vprašanje. Če pogledamo splošne številke, smo vsi v Evropi zelo podvezani. Če pa včasih živite na podeželjem, boste imeli občutek, da stvar ne deluje. Torej obstaja ta digitalni razklo, ki ga bo treba zapreti, premostiti. Torej imamo v naši fizični infrastrukturi neke ovire, neka vrata, ki so včasih zelo. Um, omejujoča in depresivna za mnoge. Uh, ta platforma za konodaja in eh, podjetja bo zelo kmalo postala operabilna, mislim, da do poletja naslednje leto. Če boste uh, podjetje, ki bo odvisno od uh, platforme, bo treba ugotoviti, eh, kakšno je vaša transparentnost, ali ste vidni, ali ste najdeni in treba je najti tudi mehanizem za reševanje sporov. Če nekaj naenkrat ne funkcionira, kaj lahko naredim, da stvar spet se zažene. Eh, poskušali smo to narediti tako, da ne bi preveč regulirali vnaprej. Vzpostavili smo neko observatori, tako da bi postavili eh, dodatne obveznosti, kajti tako imenovani gatekeeperi, če nimajo svojih eh, obveznosti, bomo mi imeli problem. V mnogih konkurenčnih eh, zadevah, če nekdo dejansko kontrolira oziroma vlada na trgu, je to pomeni, da postavlja svoje proizvode na prvo mesto, ne pa da zagotavlja konkurenco na tem trgu. In to je primer um, dominantnih podjetij v takih um, trgih, na takih trgih. Potem pa še digitalna struktura, ki ni le fizična, fizična struktura, infrastruktura. V mednarodni konkurenci gotovo potrebujemo evropsko industrijsko agendo, ki bo ambiciozna, ki bo imela jasne cilje, jasne eh, cifre, datume in specifične eh, akcije. Tega nimamo. Po drugi strani se eh, Evropa obravnava kot eh, razmeroma majhna na mednarodnem trgu. Če bomo imeli močno industrijsko politiko ali tukaj predvidu, predvidevate tudi eh, pri lagoditev evropskih konkurenčnih pravil oziroma politike. Vprašanje, kako danes uporabljamo pravila, se navezuje na naše sodelovanje z državami članicami v skupnem evropskem interesu. Pri mikroelektroniki to že obstaja, 4-5 eh, eh, držav članic in 40 podjetij, ki skupaj se povezujejo pri eh, vzpostavitvi infrastrukture za mikroelektroniko. To bo zelo korisno tudi pri podnebnih spremembah oziroma boju proti njim ali bomo čipe, mikročipe, ki bodo zmanjševali um, porabo energije. To se bo distribuiralo. Eh, veliko zasebnih investicij bomo privabili eh, ena evro držav državne investicije na 1 do 2 uh, eh, evra uh, investicij iz zasebnih verov. Pravila se mogoče ne bodo spreminjala, ampak bolj uh, omogočala se bo njihova uporaba bo na fleksibilen način. In to se ne bo vezalo na posamezne industrije ali trge, ampak uh, odvisno od tega, kje bomo našli um, nepravilnosti. In to je dobra. Uh, dober primer eh, industrijske strategije, ki temelji na konkurenčnosti. Najlepše hvala. Sedaj pa gospa eh, Kajli iz odbora ITRE, skupina socialistov in demokratov. Eh, najlepše hvala. Res veliko pričakujemo od vas glede na digitalno dobo. Uporabili ste, oziroma predsednica je uporabila izraz eh, tehnološka eh, superiornost in kako bomo eh, se izognili prevelikemu protekcionizmu. Drugo vprašanje glede recipročnosti in katera urodja ste imeli v mislih. In zaradi vaših izkušenj vas še sprašujem, ali ni ključno sedaj definirati, kaj pomeni um, zloraba dominantnega položaja uh, in ali ne bi morali vključiti tudi uh, posedovanje podatkov kot element v zakonskem smislu. Ja, mislim, da je to uh, zelo relevantno vprašanje. Moramo ugotoviti, kaj predstavlja tržno moč. Po eh, stari šoli, naprimer, eh, bi rekli, da, so, da se to meri v eh, načinu dela, v tržnem deležu. Ehm, če pa ste sposobni zbrati veliko informacij, mogoče sploh nimate veliko um, prometa z neposrednimi potrošniki, um, ampak eh, to pomeni, da moramo razumeti od znotraj bolj natančno, kako to deluje. Eh, nekaj takega eh, smo obravnavali na področju združitev. Če nimate pravih podatkov, zelo težko zagotavljate storitve, ki jih ljudje zahtevajo. To pa postaje ključno pri umetni inteligenciji. Ko enkrat imate nek tak, neke podatke, potem lahko naredite še veliko več. Vprašanje je, kaj bomo naredili z ogromnim količino eh, podatkov, ki jih dajemo v javno uporabo. Eh, če že imamo ogromno podatkov, potem imamo ogromne tudi zmogljivosti, da to obravnavamo. In v, imamo res neverjetne podatke v Evropi. Poglejte, eh, kaj lahko ocenjujemo eh, glede na investicije v eh, supercomputing. Mislim, da so naši podatki svetovno najboljši in potem, če pogledamo Galileo in druge podatk, projekte, imamo odlične podatke, naprimer, ki se lahko uporabljajo za kmetijstvo, na, za zmanjševanje pesticidov. Ali bomo pa te podatke uh, dali tudi nekom, ki bi, nekomu, ki bo želel za nje plačati? Malim, za male je treba zagotoviti uh, enake pogoje in pošteno uh, poslovanje. Glede um, umetne inteligence ali bomo v Evropi postavili uh, visoke etnične um, te, uh, načela, naprimer uh, eh, uh, v zavarovalništvu in rangiranju uh, potrošnikov. Uh, in potem imamo različne sektorje, obramba in tako dalje. Uh, pravite, da si želite čim, ve, čim boljše podatke. Po drugi strani pa imamo um, umetno inteligenco. Zato vas sprašujem, ne poznamo, koliko podatkov se uh, zbira z naših telefonov in fotografskih aparatov, ko ne uporabljamo aplikacij. In ali lahko še nekaj eh, več eh, poveste o tem, kako se boste izigli, izognili pretiranemu protekcionizmu? Mislim, da ne moremo delovati brez etničnih smernic. Sicer lahko počnemo to, kar počnejo druge po svetu. Zbe, zbre, zberimo vse podatke, ni važno, odkot prihajajo in investiramo potem v znak, ki ga imamo. Tukaj bomo izgubili. Umetna inteligenca ustvarjamo, ker želimo služiti um, ljudem. To pa je drugačne vrste umetne inteligence. Če pogledate, kje smo v Evropi vodili, naprimer v zdravstvu, okoljevarstvu, mobilnosti. Vse te zadeve potrebujemo za še boljšo družbo. Ampak to obravnavamo kot neke ne, neko nevidno premoženje, moramo pa vseeno to upoštevati. In na tem področju lahko postanemo vodilni na svetu. Ampak za to, da bi to dosegli, potrebujemo zaupanje. Ljudje morajo vedeti, da je to nekaj, kar je za njih, ne pa proti njim. Uh, next speaker, madam Scott Cato. She's from uh, Hvala lepa, gospod, uh, gospa Scott Cato iz Zelenih. Res sem navdušena, da je um, v prvih stotih dneh podpredsednica predlagala novi zeleni dogovor. Trenutno revidiramo državno pomoč in kako ste eh, razumeli pripravljanje na podnebne tranzicije. Eh, ali nameravate revidirati državne pomoči glede na nove cilje, glede na cilje zmanjševanja ugličnih eh, izpustov in ali se to Eh, povezuje z pomočmi eh, za opuščanje fosil, energije iz fosilnih verov. In potem imamo še splošna eh, pravila o izjem, izjemah in tudi pomoč, ki se dodeljuje letališčem. Uh, yes, you are, you're right to say that we have started, you know, a full first. Prav imate, začeli smo z pregledom ustreznosti um, številnih naših smernic. No, še nekaj pa poteka predtem in sicer gre za smernice za schemo trgovanja z emisijami ETS. In sicer zato, ker želimo biti pripravljeni, ko se začne naslednje uh, tržno obdobje. Tako da ste lahko prepričani, da bomo relativno k malu začeli z javnim posvetovanjem v zvezi s tem. In tukaj seveda želimo zagotoviti, da bi kar najmanj sektori, najmanj še število sektorjev bilo kompenzirano za. za nakup dovolilnic, ki jih morajo kupiti, če želijo povzročati emisije. No, ta seznam smo skušali kar najbolj omejiti. Seveda pa bo treba vse skupaj obravnavati v povezavi z obdavčevanjem emisij na mejah. Namreč pri ETS-u vedno ostaja tveganje selitve virov CO2 in na to moramo biti pozorni. No, kar se tiče preostalega svežnja, zeleni dogovor bo plod naših razprav. Moramo pa se zavedati dejstva, da nismo mi tisti, ki odločamo o državni pomoči. Države dajo državno pomoč. Mi lahko samo preverimo, ali je to v skladu za pravili konkurence in ali to izkrivlja trg. Mm, pravzaprav so, je državna pomoč del širšega zelenega okvira, ki so se mu zavezale države članice. Kar se pa tiče mm, um, letalstva, ravno kar smo razširili zakonodajo o izjemah tudi na manjša regionalna letališča. In uh, če se državam članicam zdi potrebno imeti uh, ta letališča, potem bodo verjetno ustrajali pri tem. Ja, prehod na zeleno gospodarstvo pomeni, da je treba veliko sredstev nameniti zelenim uh, ukrepom, ampak bančni sektor je dobil 650 milijard Eh, evrov zaradi kapitalskih injekcij v nekaterih dvomljivih primerjih reševanja bank. Ali nameravate pregledati sporočilo o bankah iz leta 2013, zato da bi temu prilagodili tudi okvir reševanja? Na ta način bomo zagotovili, da sredstva, ki so namenjena za zeleni dogovor, ne bodo šla na koncu v roke. Um, finančnim institucijam, ki so v težavah. Hvala. Ja, vidimo naslednji trend in sicer je vedno manj bank, ki bi zašle v težave. Vidimo pa, da države članice ne želijo politike pomoči, želijo investirati na trgih, tako kot je to običajno za tržno gospodarstvo. Na ta način so se znebile nekaterih slabih posojil eh, in to je pomagalo bančnim sistemom številnih držav članic, številnih držav članic. Tako da državna pomoč je v določenih primerjih še vedno smiselna in bo ostala, tudi ko bomo dokončali bančno unijo. Zato ne smemo tega prehitro odpravljati. Finančna kriza ima daljnosežne posledice in ponekod ljudje še vedno ne morejo odplačevati posojil. Tukaj moramo biti previdni. Toliko o tem. No, ampak, ko gre za državno pomoč, vidimo, da države članice sedaj na podlagi tega investirajo tudi v obnovljive vire energije. Mm, na veliko investirajo v obnovljive vire energije in to je dobro. Hvala, gospod Žuvan je naslednji skupine ID. Vestager. Hvala lepa. Gospa Vestager, čestitke za vaše preteklo delo in pa vprašanje, ki se nanaša na vaše pisne odgovore. Z prepričano uh, zaupate v notranji trg, vendar pa Evropa eh, ni ravno na vodilnem mestu, kar zadeva digitalni razvoj in pa umetno inteligenco. In težko je nadomestiti takšne razlike, če eh, ne želimo uvesti eh, dajatev. Kako torej nameravate vi to storiti v Evropi, ne da bi eh, se pri tem odrekli eh, svobodni trgovini, ne da bi pri tem ogrozili obstoječe pogodbe? In eh, kako nameravate zagotoviti učinkovito zunanjo mejo notranjega trga, tako kot so to storili v ZDA ali pa v, na Kitajskem? Gospa Vistager. Uh, one of the reasons that businesses grow is exactly that. Eden izmed razlogov, zakaj podjetja rastejo, je ravno trgovina. Verjetno razumete, da je večina trgovine trgovina znotraj Evropske unije. Dve tretjini trgovine predstavlja trgovanje med državami članicami. In prav imate, tukaj obstajajo velike razlike. Um, no, obstaja in občutek z digitalnosti posameznih držav članic. Če si ogledate prve štiri držav, države članice, so na ravni Južne Koreje, zadnje štiri pa so na ravni Rusije. Tako da dejansko tukaj obstaja velik razpon. Zato je mreža med državami članicami in pa njihovimi organi izredno pomembna, pa tudi investicije. Uh, Pogosto podcenjujemo evropsko moč v poslovanju med podjetji. Vidite popolnoma drugačen vzorec, kot ga imate kot zasebni potrožnik. Ko si ogledate poslovno okolje, vidite, da je vzorec drugačen. Tako da uh, Mm, tukaj imamo neko izhodišče, na katerem lahko gradimo. Lahko se razvijamo na področju umetne inteligence, tukaj imamo nekaj evropskih programov, ki bo jih seveda treba financirati. Tako da tukaj vas spet pozivam, da nam pomagate sprejeti proračun, ne bom, da ne bomo zamudili pravega trenutka za te ključne naložbe. Hvala, pod vprašanje. Ja. Z veseljem. Eh, nekoliko bom razširil področje našega dela. Bitka za prevlado na digitalnem področju je nekako bitka preteklosti, pravijo nekateri. V prihodnosti šlo, bo šlo za bitko za vodstvo na področju biotehnologije. Tukaj gre tako za rastline, eh, živali, kakor tudi za ljudi kitajski in ameriški znanstveniki menijo, da sta digitalno gospodarstvo in pa biotehnologija tesno povezana. Ali nameravate v prihodnji komisiji, če verjamete seveda v to povezanost, eh, razviti podoben pristop? Gospa Vestager. Ja, tukaj se moram zanesti na mojo bodočo kolegico Marijo Gabriel. Ona bo pristojna za, upam, da gigantski raziskovalni program. Obzorje Evropa je eden izmed programov, ki bo ponudil odgovor na vaše vprašanje. Gre za veliko evropsko investicijo v raziskave in razvoj. In uh, ravno ko gre za meddisciplinarne projekte, o katerih eh, sprašujete, mm, se mi zdi ta program pravo mesto. Pri tem programu preizkušamo nov pristop, ne želimo številnih posamičnih programov, ampak želimo imeti bolj pragmatični pristop. Ne želimo financirati samo posamičnih projektov, ampak se želimo predvsem odzivati na to, kar se zgodi v, zna, v mm, znanstveni skupnosti. Gospod Tošenovski je naslednji. Hvala, govoril bom v materinščini. Gospa Vas Vestager. Pri obzorju 2020 bomo izbirali centre odličnosti za umetno inteligenco. Pri tem bo pomembna geografska uravnoteženost. Treba je zagotoviti, da bodo tukaj zastopane vse države članice, vključno z osrednjo in vzhodno Evropo. Jaz poznam eh, neko dobro češko podjetje na tem področju, no, ampak imam bolj splošno vprašanje. Kako boste zagotovili, da bomo zagotovili geografsko uravnoteženost, eh, ko gre za programe umetne inteligence in ko gre za financiranje teh projektov, tako da bodo vse države imele koristi od tega, ne pa samo nekatere države, mesta in regije. Ja, seveda pa moramo ob tem ohraniti nivo znanstvene odličnosti. Gospa Vestager. This is, um, this is also one of Da, to skrbi tudi mene. Želim, da je vsak del tega razvoja. Kakor je pomembno, da umetna inteligenca ni pristranska glede spola, ne sme biti tudi ne geografsko pristranska. Mi imamo različne jezike, različne kulture in pomembno je, da smo vsi vključeni v ta razvoj. Moji kolegi v komisiji imajo v zvezi s tem kar nekaj dobrih idej. Ena izmed teh idej je, da bi imeli mrežo vozlišč odličnosti. Na ta način so lahko ljudje, ki prihajajo iz različnih eh, področji, del istega znanstvenega projekta. Ne gre samo za posamične univerze in centre odličnosti, ampak gre za um, skupne projekte. No, strinjam se z vami, da moramo. Da mora prvi kriterij biti ob tem odličnost, ampak mislim, da lahko pravzaprav istočasno osežemo oboje, dosežemo oboje. Hvala lepa, pod vprašanje.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 Rekli ste, da boste program vzpostavili v prvih stotih dneh komisije. Govorite o širokem posvetovanju. Se vam to ne zdi preveč ambiciozno? To je tako obsežno vprašanje in tako pomembno za prihodnost. Če želimo, da je Evropa vodilna na področju umetne inteligence, potem tega področja ne smemo preveč, preveč obremeniti za zakonodajo in za birokracijo naša politična skupina se zauzema za to, da tukaj nismo preuranjeni. Sprašujem se, če morda 100 dni ni preveč ambiciozen cilj. Gospa Vestager. Ja, prav gotovo je to zelo ambiciozen cilj. Jaz veliko razmišljam o tem, da če želimo graditi zaupanje, potem moramo najprej prisluhniti. Ne moremo kar sprejeti odločitev in jih potem sporočati ljudem. Ne, ljudem moramo prisluhniti. Treba je doseči ravnovesje. Če gradimo nekaj novega, potem, kakor ste rekli, moramo paziti, da uh, vsega skupaj ne reguliramo prekomerno. Uh, Podobno je bilo pri uh, platformi podjetij, kjer smo istočasno vzpostavili tudi observatori, ki lahko sproti spremlja uh, naše ukrepe. No, zato pa potrebujemo povratne informacije podjetij, ki so se, zavezali, ki so se zavezala načelom za umetno inteligenco. Uh, Predvsem pa moramo prisluhniti kar najširši skupini ljudi, zato da bi prišli do dobrih rešitev. Ampak dejansko se nam mudi, eh, treba je zagnati našo strategijo za umetno inteligenco in to posvetovanje bo zelo pomembno za celoten proces. Gospa Kokalar je naslednja. Hvala lepa, gospa kandidatka res je treba odstraniti ovire za dobro delujoč enotni trg v digitalni dobi. Poenotena pravila bi mm, olajšala življenje zagonskim podjetjem, platformam. Na ta način bi ta podjetja lahko rasla in se soočala za svetovno konkurenco, predvsem iz Kitajske in ZDA. Napovedali ste akt o digitalnih storitvah in rekli ste, da boste tukaj zagotovili spoštovanje odgovornosti in pa varnostna pravila tudi za digitalne platforme. Ali boste predlagali nova pravila glede skrbnega poslovanja in če ja, kako, bosta, kako boste zagotovili, da bodo pravila sorazmerna, upravičena in da bodo zagotovila svobodo ponudbe storitev? Kako boste zagotovili, da bodo nova pravila, ki ščitijo potrošnike, učinkovita in da bo hkrati tudi ščitila podjetja. Um, Gospa Vistager. Ja, najprej je treba pregledati trenutno stanje. Um, nekateri proizvodi, ki so na trgu, že imajo umetno inteligenco in pravila, ki jih že imamo v zvezi s tem, bodo veljala tudi za naprej, da um, recimo določen izdelek ne predstavlja um, tveganja za žiga, da to ni nevarno za vaše zdravje in tako naprej. Nekaj pravil že imamo. Ne smemo se vse skupaj, vsega skupaj lotevati iz ničle. Um, post, postopno je treba vse skupaj graditi. To je prvi korak. Eh, prav tako se moramo vprašati, kaj narediti z, o, z direktivo o e-trgovini. Um, nekatera načela bo treba na novo pregledati in to na temelen način. Dejansko gre za svobodo storitev in za to, kakšne pravice imaš, če nudiš storitve za potrošnike. Ravno kar smo končali pomembno razpravo o avtorskih pravicah, to je bila tudi zelo polemična razprava in še vedno čakamo na polno izvajanje posledic. Tako da se moramo vprašati, kako lahko kar najlažje dosežemo cilj imeti proizvode, ki jim zaupamo, da je ob tem zaščitena naša zasebnost, preden sprejemamo nove zakonodajne akte. Vedeti moramo, kaj želimo doseči. Prav imate. Je, pomembno je ravnovesje med učinkovitim varstvom potrošnikov, istočasno pa je treba zagotoviti možnost za inovacije in nove proizvode, ki jih v tem trenutku še nimamo. To je to občutljivo ravnovesje. Hvala pod vprašanje. Um, Zanima me, če bo akt o digitalnih storitvah eh, vključeval tudi storitve umetne inteligence oziroma ali bo to del evropskega pristopa k umetni inteligenci in ali ste pripravljeni ta novi predlog um, sprejeti na ravni uredbe, ne pa direktive, zato da bomo imeli kar najvišjo stopnjo harmonizacije na notnem trgu. Gospa Vestager ja, na to preprosto še ne morem odgovoriti. Ne vem, katera oblika zakonodaje bo najbolj primerna, direktiva ali uredba. No, ampak vedno bolj ugotavljamo, da je umetna inteligenca že ugrajena v proizvode. Eh, proizvode, ki jih že poznamo, ti bodo dobili tudi to plat umetne inteligence in zato se pojavljajo nova vprašanja. Eh, torej, gre za proizvode, ki jih že poznamo, recimo proizvode kot je hladilnik. To je že eh, regulirano v različnih zakonodajah. Ampak kaj se potem zgodi, če bomo v ta hladilnik vključili umetno inteligenco, zato da bo nekdo eh, stalno napolnil hladilnik in kako boste uredili vašo izbiro preferenc za ta hladilnik? Tega še ne vemo. Zato, ko sprejemamo zakonodajo, moramo najprej se vprašati, ali je ta zakonodaja potrebna in moramo se vprašati, kaj želimo s tem doseči. Jaz želim doseči to, da se bodo potrošniki čutili varne, da bodo zaupali izdelkom in da bodo čutili, da jih imajo pod nadzorom. Zato si moramo prizadevati. Hvala. Sedaj bo predsedovanje prevzela gospa De Suter, predsednica odbora ITRE. Eh, IMKO, prostite. Gospa Jon Kurtan. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa kandidatka za komisarko. Danes eh, imamo komisarko Vestager, ki jo zelo dobro poznamo. In uh, če vam je bila všeč eh, prva sezona, potem vam bo zagotovo všeč tudi druga sezona Festager, kajti uh, to sezono bodo zasnamovale velike spremembe, recimo digitalizacija. Zavedati se je potrebno tudi, da so za velika eh, digitalna eh, podjetja eh, visoke finančne sankcije le deloma učinkovite. Kako se nameravate torej spopasti z tem pojavom? Kaj nameravate storiti za evropska podjetja, zato da se bodo uvrstila na prvih pest, pet mest v digitalnem gospodarstvu? Kaj ti? evropska podjetja na tem uh, trgu dejansko manjkajo med vodilnimi podjetji. Kako nameravate hkrati zavarovati tudi eh, potrošnike in pa majhna in srednje velika podjetja? Gospa Vestakar. Ja, vesela sem, da ste omenili to serijo, kajti ko gre za filme in knjige, um, je treba upoštevati ta problem številke dve. Naraj bi včasih preskočili kar na dva in pol ali pa na tri. Jaz si bom kar najbolj prizadevala za to, da bi tudi druga sezona uspevila, uspela. No, uh, ko gre za sankcije. Uh, to samo po sebi ni dovolj. To je kazen za napačno obnašanje v preteklosti. Mi se moramo sredotočiti tudi na prihodnost. Moramo popraviti naše obnašanje, ne moramo ponavljati nezakonitega obnašanja iz preteklosti. Zato se moramo vprašati, ali potrebujemo močnejša sredstva za to, da bi um, lahko tukaj ponovno spostavili zdravo konkurenco. Če si ogledate recimo primer Google in oglaševanje. Um, ko smo Google opozorili na problem tega usmerjenega oglaševanja, so uh, s tem ravnanjem prekinili. Um, in uh, Zato potrebujemo bolj daljnosežne ukrepe, tudi če gre za eh, prekinitev delovanja določenega podjetja. Eh, to je zelo, zelo daljnosežen, radikalen ukrep in mi se moramo odločiti za kar najmanj um, invazivne ukrepe, uh, zato, da bi ponovno vzpostavili konkurenco. In tukaj moramo razmisliti um, o tem dejstvu, da imamo konkurenco za določen trg, ne samo na trgu. In če zmagaš v tem konkurenčnem boju, potem si tisti, ki postavljaš pravila na tem trgu. Kako torej ob tem uh, zagotoviti pravično konkurenco? Zato imamo to platformo za uh, podjetja. Seveda pa mora biti tudi zakonodaja del tega. Glede na izzive globalizacije, glede na podo, podnebne izzive in glede na digitalne eh, izzive eh, bomo morali poskrbeti za to, da bo eh, politika na področju konkurence bolj povezana z drugimi področji. Na ta način bomo lahko zagotovili eh, tudi vodilna evropska podjetja. Govorili ste o združenju za baterije kako eh, nameravate vzpodbuditi eh, industrijski razvoj v Evropi, kako nameravate vzpodbuditi inovativne projekte, eh, tako da bi imeli veliko več projektov podobnih temu za baterije. Ja, ko gre za proizvode v skupnem evropskem interesu, se moramo opreti na pravila, ki jih imamo. Od mikroelektronike do baterije, tu smo se mi veliko naučili, države članice so se veliko naučile in uh, vedno bolj spretni smo pri tem, da ugotovimo, uh, kako bi bili ti proizvodi kar najbolj. Uh, učinkoviti. Gre za vprašanje surovin, eh, različnih celic, različnih eh, sestavnih materialov. Gre za ovrednotenje celotne urednostne verige v nekem sektorju in to je precej kompleksno. In z eh, uporabo tega orodja postajamo vedno boljši pri tem. Eh, tako da se mi zdi bolje, da izboljšamo to orodje, kot pa da ga vrnemo v delavnico in dobimo popolnoma novo orodje. Mi imamo veliko projektov v skupnem evropskem interesu. Um, In ti čakajo na nas, da uh, bi lahko postali polnodelujoči. In še vprašanje v zvezi z temi desetimi najboljšimi podjetji, top ten. Um, mislim, da je bila na tem seznamu samo nizozemska. Da je bilo na tem seznamu samo nizozemsko podjetje Shell. Vsi ostali so tudi bili dejavni na področju fosilnih goriv in tako naprej. Če si pa ogledate seznam najboljših podjetij na področju obnovljivih virov energije, pa vidite, da je tam veliko evropskih podjetij. In uh, to je dobro, zato ker smo se mi odločili za zeleno, ehm, za zeleno eh, gospodarstvo. In podobno moramo ravnati tudi na področju digitalnega trga. Gospod Tenant je naslednji. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. V vašem pismu o nameri je zapisano, da boste poskrbeli za koordinacijo na digitalnem področju, zato da bi našli rešitev za obdavčitev davčnih storitev na globalni ravni in če ne na globalni ravni, na evropski ravni. Vendar pa bo to vplivalo na konkurenčnost Evropske unije in številna delovna mesta se bodo preselila v tiste države, ki ne bodo imele davka e, na tem področju. Kako bo to vplivalo e, tudi na Brexit? Eh, ali vas skrbi, da bomo izgubili oziroma da boste izgubili delovna mesta in da se bodo ta preselila v Združeno kraljestvo, ali bo to ogrožalo le majhna podjetja eh, ali eh, le multinacionalke. Trenutno poteka razprava znotraj OECD in uh, sicer zato, da bi sprejeli globalni sporazum. določeni predlogi so podobni predlogom, eh, ki smo jih obravnavali tukaj v Evropi, ko je bil predlagan eh, digitalni davek. Nekateri predlogi pa so zastavljeni nekoliko drugače. Ne vem še, kakšen bo rezultat, ampak upam, da bomo hitro napredovali, kajti če želimo eh, globalni sporazum, potem potrebujemo predloge, da bomo lahko o njih razpravljali seveda pa, eh, če se lahko samo izseliš iz eh, območja, kjer eh, poteka davčno obdavčevanje, potem seveda ne bomo dosegli ničesar. Potrebno je zagotoviti, da plačuješ davke tam, kjer upravljaš storitve, kajti to bo potem pripomoglo tudi k ohranitvi tvojega podjetja. In to so načela, ki si jih bomo morali ogledati. Sicer bo še več podjetij, ki se bodo preselila uh, drugam in uh, ki bodo postala podjetja pošni nabiralniki. Kako bo to vplivalo na Brexit, odkrito povedano ne vem, ampak upam, da bomo dosegli globalni sporazum in da bo Združeno kraljestvo tudi del tega globalnega sporazuma. Gospod Tenant, dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Ja, hvala Bogu, da zapuščamo Evropsko unijo, kajti že same ideje v zvezi z obdavčevanjem kažejo na vse, kar je narobe z Evropsko unijo. Gre za usiljevanje davko in to se mi zdi nespremljivo in že spominja na uh, cenzuro. Vi ste za harmonizacijo, mi pa smo za neodvisnost. Uh, Brexit je eh, za me način, da bolje zastopam eh, državljane in eh, da prispevam k bolj odgovorni demokraciji. No ja, vi kar nadaljujte, mi pa ne bomo sodelovali. Gospa Vestakar. Um, ne strinjam se z vami, vendar pa hvala lepa za lepe želje. Thank you. Next speaker on the list. Hvala lepa. Gospa Regner. SND in odbor Ekon. Ja, vrnila se bom k politiki eh, na področju konkurence. Eh, rekli ste, da nameravate spremeniti izvajanje, ne pa zakonodajo. Kako eh, torej želiti preprečiti zlorabo dominantnega položaja predvsem strani konkurence? Eh, velikih podjetij, velikih digitalnih podjetij in pa digitalnih platform. Poleg tega, kaj nameravate storiti z eh, tujimi eh, podjetji, ki pričujejo niže socialne prispevke za zaposlene kot pa države članice. Tukaj govorim tudi o napotenih delavcih. Ali boste uporabili državno pomoč eh, kot eh, sredstvo v boju proti tej eh, nelojalni konkurenci? Gospa Vestager. Nažalost, mislim, da to vprašanje zelo dobro kaže, kakšne so omejitve prava na področju konkurence. Potrebujemo dobro delujoče trge delovne sile primer, ki ste ga navedli, namreč pri, primer neenakih eh, socialnih prispevkov, pravzaprav predstavlja subvencijo podjetju, ki upravlja storitve eh, v državi in tega ne moremo rešiti z zakonodajo z eh, področja konkurence. Tukaj gre za različno izvajanje zakonodaje po Evropi, kar močno cenim je načelo, da če delaš na istem mestu, opravljaš isto delo, moraš dobiti za to tudi isto plačilo. To je bilo načelo te eh, komisije. Vi pa uh, ste sedaj predstavili drugo plat medalje. Na to ne moremo odgovoriti z vidika konkurence, vendar pa sem pripravljen nadaljevati uh, to razpravo tudi s kolegi, uh, ki bodo za to neposredno odgovorni. Najlepša hvala, dopolnilno vprašanje. Prej ste omenili javna podjetja in uh, dejali ste, da. Uh, so evropski postopki počasni, ampak eh, da niso eh, brezupni. Eh, kaj boste torej storili na tem področju? Ali ste pripravljeni sprejeti evropski enotni davek za podjetja? Če se vrnem k primeru, ki ste ga navedli prej, ali. Uh, boste dejali, eh, ne samo preko mojega mrtvega telesa, samo preko mojega trupla, kot ste prej dejali danskemu kolegu. Ja, eh, no, to ne deluje tudi v danskem jeziku, ne. Pri politiki obdavčevanja sem ugotovila, da je napredek počasen, ampak eh, vendar le ugotavljamo, da je do napredka prišlo. Države članice in podjetja sprejemajo naša navodila, kar zadeva državno pomoč in skušamo spodbuditi tudi razumevanje davčnih eh, uradov. Uh, vendar eh, pa seveda nimamo zadnje besede. Kot sem rekla, državna pomoč po mojem mnenju ne bo zagotovila davčne pravičnosti. To lahko dosežemo zgolj z zakonodajo, z poročanjem po posameznih državah in upam, da bo več eh, držav kaj storilo v zvezi s tem. In pa določiti moramo minimalni, eh, oziroma določiti moramo minimalno skupno eh, davčno osnovo za eh, podjetja. Potrebujemo torej različne elemente in upam, da se bomo za to zauzemali skupaj. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti je Angelika Nibler, ELS in odbor Juri. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovana gospa Vestager, tukaj sem. Na kratko ste eh, že spregovorili o reformi zakonodaje eh, na področju avtorskih pravic. Veste, da smo se dolga leta s tem ukvarjali v parlamentu. Lansko leto je bila ta zakonodaja sprejeta in razprave v javnosti so bile izjemno kontroverzne. Kaj vi menite o tej reformi avtorskih pravic? Kaj menite o tem, kar smo sprejeli v Evropskem parlamentu? Zanima pa me tudi, ali boste poskrbeli za to, da bo do države članice ustrezno, ustrezno izvedle to direktivo, kako bo vplivala na uh, nov akt o digitalnih storitvah. Kako boste povezali uh, ta nov zakonodajni akt z eh, spremembami, ki so bile sprejete na področju avtorskih pravic. Odgovorni ste tudi za eh, digitalne storitve in eh, pri tem zakonodajnem aktu gre tudi za digitalne platforme in druge digitalne storitve. Gospa Vistager, kot veste, zato nisem bila neposredno odgovorna, ampak sem spremljala razprave in mislim, da so bile eh, razprave izjemno kontroverzne, hkrati pa tudi zelo živahne. Pokazalo se je, da bo potrebno najti eh, ravnotežje eh, kot pri vsaki drugi zakonodaji na tem področju. Osebno sem zelo zadovoljna z rezultatom. Mislim, da je zelo pomembno, da imajo sedaj lasniki avtorskih pravic dejansko možnost, da prejmejo pravično plačilo. Toliko uh, umetnikov imamo, ki so samo zaposleni in ki imajo velike težave s preživetjem, kajti eh, zelo malo zaslužijo uh, za vse to, kar počnejo. In mislim, da da niče izmed nas ne bi želel živeti v svetu brez eh, glasbenikov, pisateljev, novinarjev in tako naprej. Torej, zelo vesela sem, da smo našli kompromis. Eh, naslednja komisija pa bo eh, morala poskrbeti za smernice za nacionalno izvajanje, tako da bo izvajanje enotno in da ne bo prišlo do razdrobljenosti trga to bo naloga prihodne komisije in tudi eh, to ne bo eh, lahka naloga, kajti eh, nekatere razprave, o katerih je tekla beseda tekom priprave posodobitve zakonodaje, se bodo ponovno pojavile. Mislim, da smo. Zakonodajni akt za digitalne storitve že pripravili in mislim, da ne moramo ponovno odpirati tistih eh, mest, ki so že bila določena in sem spadajo tudi avtorske pravice. Gospa Nibler, ja, najlepša hvala. Še eno vprašanje. Na internetu se pogosto uh, prenašajo športni dogodki nezakonito in uživo. Evropska komisija je že predložila izjavo o nezakonitem predvajanju eh, športnih eh, dogodkov. Ali eh, boste sledili tej izjavi in ali se boste soočili z tem problemom? Kaj konkretno predlagate, da storimo v zvezi z tem? Najlepša hvala, gospa Vestager. Ja, mislila sem, da sem se tako zelo dobro pripravila, ampak na to vprašanje se sploh nisem pripravila najbrž odgovor ni lahek in eh, res je to eh, zelo pomembna tema, kajti toliko sredstev je namenjenih eh, zakonitemu predvajanju. In če zakonito predvajaš nek športni dogodek, seveda ne želiš usporednega nezakonitega predvajanja. Ampak ne vem, kako se soočiti z tem. Se bom še vrnila k temu vprašanju. Naslednja na vrsti je gospa Kornelija Ernst iz GUE in odbora ITRE. Ja, gospa Vestager, lepo, da ste ponovno tukaj z nami. Tukaj sem. V vaših odgovorih eh, ste veliko govorili o tem, da je konkurenca zelo pomembna za to, da ohranimo ali pa ustvarimo nova delovna mesta in pa da se borimo proti podnebnim spremembam. S tem se strinjamo. Vendar pa obstajajo tudi regije, ki sploh niso konkurenčne, tudi pri nas v Nemčiji. Jaz prihajam iz ene izmed takih eh, regij, tukaj gre za strukturno šipkejše regije. Eh, in eh, poleg tega so tukaj tudi regije, ki so trenutno predmet strukturnih sprememb, kot recimo premogovniške regije. Torej, kaj je sedaj s konkurenco? Eh, kakšno vlogo ima eh, pravična eh, in pa svobodna konkurenca pri razvoju teh regij. Ne zato, da bi se tja vrnili zgolj volkovi in druge živali, ampak tudi ljudje. In, kakšnem, in kakšno vlogo pri tem, po vašem mnenju, igra državna pomoč? Ali lahko poveste kaj več o tem ravnotežju med državno pomočjo in pa uh, lojalno konkurenco. Gospa Vestaker. Kot ste dejali, je konkurenca del odgovora, uh, vendar pa se je potrebno zavedati tudi, da so potrebna vlaganja. Če je celotna regija v prehodu, potem uh, so najprej potrebna velika vlaganja, tako da lahko uh, Eh, ljudem zagotoviš možnosti za prešolanje, za pridobivanje novih veščin, za pridobivanje tistih veščin, eh, ki eh, bodo potrebne za zaposlitev v novem gospodarstvu. Tukaj je zelo pomemben sklad za prilagajanje globalizaciji. Države članice so že veliko storile, da bi zagotovile pomoč za premogovniške regije zelo dolgo nismo zagotavljali eh, sredstev za prestrukturiranje za te regije, ampak sredstva za ustanovitev novih eh, podjetij, novih delovnih mest. Poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi tveganje, da se eh, določeno podjetje preseli izven Evropske unije. Potem v takšnem primeru je upravičena državna pomoč. Seveda je potrebno ponovno vzpostaviti konkurenčnost, ampak najprej je potrebno vzpostaviti ustrezne predpogoje, eh, da eh, bodo ljudje tam lahko živeli. Kajti, če ni podjetij, če ni javnih storitev, eh, če ni prometnih povezav, potem ljudje tam ne bodo živeli, potem novega razvoja ne bo. In te cilje lahko dosežemo le v sodelovanju z državami članicami, z regionalnimi organi in pa z civilno družbo. Najlepša hvala. Dopolnilno vprašanje. Še enkrat se bom vrnila k strukturno šipkim regijam. Dejali ste, da potrebujemo evropsko industrijsko strategijo. Ja, lepo in prav, ampak kaj bo potrebno storiti drugače? Našteli ste že nekaj elementov, ampak to ni strategija, to je le nekaj eh, temeljev. kaj bi morali bolj upoštevati pri takšni evropski industrijski strategiji, kajti te regije lahko za sredstve, ki so nam trenutno na voljo, le, eh, podpiramo le do določene meje. Nova industrijska strategija se mi zdi sicer dobra, ampak kateri elementi se vam zdijo bodo ključnega pomena v tej strategiji? Gospa Vistakar. Well. Mogoče ne bom spet dovolj specifična in tega se zavedam, ne moram vsega opokriti. Prvo je treba zagotoviti, da taka strategija ne bo le za velika podjetja, ker v Evropi niso samo taka, jih je tudi zelo veliko malih in srednjih, tudi industrijskih. Uh, imajo mnogi podizvajalce in tako dalje. In to je v bistvu um, vzorec evropske industrije. Drugo, to mora biti del zelenega dogovora. Ne moremo imeti industrijsko strategijo, ki ne upošteva zelenitve našega gospodarstva in prehod v oglju, oglično eh, neutralno celino. In ne nazadnje, mora temeljiti na pošteni konkurenci. E, na lojalni konkurenci. To pa ne pomeni, da bomo financirali samo en sektor, ampak moramo um, financirati neko verigo e vrednot, ki bodo potem vplivali na več sektorjev. Primer je mikroelektronika, kjer se je veliko podjetij povezalo med sabo, da bi eh, pripravili inovacije na tem področju mikroelektronike, ki bodo potem uporabne za veliko drugih industrij. Hvala. Naslednji vpraševalec, gospod Timo Vilken iz eh, odbora Juri SD. Gospa Veste, agar vi boste odgovorni za Evropo pripravljeno digitalno dobo in umetno inteligenco. Pri tem pa je kar nekaj izzivov. Podjetja si želijo manj regulative, zato da se lažje razvijajo in da razvijajo lažje svojo umetno inteligenco. Obstoječa GDPR in direktiva o zasebnosti pa pravita, da je treba spoštovati eh, temeljne pravice, eh, zasebnost in nediskriminacijo. Eh, upoštevati kot zakonodajalec morate tudi etične in človeške pleti, zato da bi se ustvarila uh, zaupanje v nove tehnologije. Kako boste zagotovili, da Evropa pripravljena na digitalno dobo ne bo zanemarila zaščite temeljnih eh, pravic, ampak to uporabila kot konkurenčno prednost? Hvala, gospa Ferstager. Imate besedo. Ja. Popolnoma se strinjam z tem, kjer ste začeli in končali vprašanje. Ampak edini način, da uspemo je, da zgradimo to umetno inteligenco, ki ji lahko zaupamo, da to utemeljimo na temeljnih pravicah. Govorili ste o zasebnosti po eni strani, ampak ne pozabimo še na zaupanje. Sicer bo naša družba to zavrnila, rekli bodo, da tega ne potrebujejo. To bo pa velika škoda, potencial v um, zdravstvu, v. Um, boju proti podnebnih spremembah. Tukaj ima digitalna tehnologija ogromno možnosti. Dobro je, da smo začeli z nekimi načeli, kako razviti zaupanja vredno umetno inteligenco, da potem postavimo uh, eh, scheme ocenjevanja, to je kar razsežno, in potem države eh, oziroma podjetja se morajo v to vključiti. To ni neka raziskava, ki poteka mm, pri pisalni mizi. To je nekaj realnega, nekaj, kar mora podjetje samo reči, da bo vključilo pri razvoju svoje umetne inteligence. Eh, seveda potrebujemo regulativo, pravila, ampak taka pravila morajo biti um, narejena, da nam nekaj omogočijo, ne pa da nam nekaj preprečijo spoštujemo ljudi, nimamo vseh uh, sredstev, ampak imamo namen in vemo, kaj želimo doseči. To se mi zdi najvažnejše, zlasti, ker temelji na naših temeljnih pravicah. Hvala lepa. Dodatno vprašanje, gospod Falken. Eh, Hvala. Mislim, da je v digitalni eh, dobi bistveno, da posameznik dobi nazaj moč, kako se upravlja z njegovo zasebnostjo in da ta zasebnost ne eh, postane eh, blago. Zato potrebujemo direktivo o elektronski zasebnosti, eh, tako da se posamezni zaščitijo pred vplivi, na katere niso pristali. Potrebujemo tako direktivo, da. Vladamo posamezne poslovne modele, ki smo jim danes priča, moramo jasno postaviti pravila za zaščito zasebnosti oziroma zasebnosti prijazna pravila in zanima me, kako bi to po vašem lahko dosegli, In kot je rekla gospa Nibler pri um, direktivi o avtorskih pravicah, kako bomo um, to povezali z uploadanjem, kako pa bomo po drugi strani zaščitili svobodo govora v državah članicah glede na vse te prihajajoče spremembe. Zadnja tema je zanimiva. Ogromno razprav bo med državami članicami, komisijo, pa tudi parlament bo to verjetno natančno spremljal. Tako da um, imamo neko izvajanje v vseh državah članicah podobno, uh, ko gre za naprimer eh, direktivo o avtorskih pravicah. Pri tem moramo biti zelo previdni, kot sem že rekla. To so razprave, ki so se že razvile pri eh, sprejemanju direktive o avtorskih pravicah. Gre za zaščito eh, pravic eh, posameznikov in pravice svobode govora. Na to se bomo gotovo vrnili. Tako kot imamo um, temeljne svoboščine, imamo tudi temeljne razprave. Tukaj bomo vedno morali iskati ravnovesje. Uh, ja, tudi sama mislim, da moramo razpravljati o direktivi o e-zasebnosti. Ne vem, kateri so tukaj meniki ta hip, bo pa to uh, naša glavna prioriteta, ena od glavnih prioritet, da odigramo partnersko vlogo ne želimo vedno samo vse decentralizirati posameznikom eh, in reči, pravice imate in sedaj pojdite in jih uveljavite. Jaz vem, da imam pravico kot posameznik, ampak kako bom jo pa to uveljavila? A tako, da bom brala stran za stranjo in enostavno se. Um, eh, Naveličala ter na koncu vseeno podpisala oziroma pristala. Zato moramo več narediti, da bodo ljudje imeli občutek, da imajo moč oziroma jim damo moč, da se zaščitijo. Najlepše hvala. E, naslednji e, gospod Damjan Beselager, e, zelenih odbor ITRE. Zanima me ta uh, industrijska strategija in konkurenčnost oziroma politika. Uh, naj bi eh, državam članicam um, omogočili boljšo povezavo pri nadzoru nad združitvami. Um, kako uh, bi raz, omogočili decentralizirano dinamiko vseh podjetij, ne glede na velikost? Nimi pa bilo jasno, kaj mislite z besedami razviti orodje za eh, lojalno konkurenco na notranjem trgu in pregledom eh, določenih definicij, kot je naprimer definicija trga. Ali po takem mm, pregledu ta, tega pojma bi drugače razsodili v znani zadevi? The short version is no. Kratek odgovor je ne. Simon Olsen zateva, uh, ko gre za združitev, je bila v bistvu primer dveh vodilnih podjetij, ki sta se želeli združiti. In tukaj so se postavila vprašanja glede združevanja. Uh, nekaj, kar se ni na vezevalo uh, na katerikoli trg, ampak na trg uh, hitrih vlakov. In odgovor je bil popolnoma enak. Torej, želim povedati naslednje. Ko ocenjujemo trg, sprva gledamo, ali obstaja nekdo, na koga se lahko obrne stro, uh, uporabnik, uh, če ni obstoječega ponudnika. Uh, mogoče to ni jasno, vendar v razlagi, ki je 20 let eh, stara, boste našli odgovore na to, kaj dejansko počnemo. Dva um, strokovnjaka sta pregledala naš način ocenjevanja trga in ugotovili so, da to počnemo enako, kot se to počne druge po svetu. Zato je dobro, da preberete naša pravila in razumete, kaj počnemo. Drugo, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da tukaj sodelujemo z drugimi, kajti integriteta skupnega trga izhaja iz veliko verov. E, eh, mora biti popolnoma implementiran in moramo imeti neko vrsto reciprocitete, kot sem omenila. Veliko ljudi vabimo, da pridejo poslovati. 14-15 odstotkov evropskega BDP-ja eh, prihaja iz javnih naročil, to je 2 trilijona evrov, 2 krat 12 ničel, to je ogromen trg. Če vas ne povabijo, Eh, potem ne pridete oziroma tistega, ki ne pride, nehate v biti. Ja, dodatno vprašanje, gospod Buselager, ali pod vprašanje? Moje dodatno vprašanje se bolj navezuje na eh, podnebne spremembe in digitalno transformacijo in jo povezavo. Torej, umetna inteligenca, digitalna Eh, tehnologije lahko pripomorejo k večji podnebni neutralnosti. Veliko primerov je um, naprimer decentralizirana uh, proizvodnja obnovljivih, eh, obnovljive energije uh, in odmik od uh, fosilnih verov. Uh, kaj boste naredili, da podprete tiste digitalne tehnologije, ki podpirajo boj proti podnebnih spremembah in uh, seveda ali boste omejili um, tiste tehnologije, ki imajo negativne vplive na uh, podnebne spremembe. Hvala. Hm. Več digitalnih tehnologij je naš uh, cilj po eni strani, po drugi strani pa to ogromno porabi energije. Brala sem o kvantumskih uh, um, poskusih, uh, kjer je bilo potrebno toliko um, energije, da bi bilo dovolj za uh, delovanje nekega mesta. Torej, ta vidik moramo upoštevati. Delamo uh, uh, na. Uh, skupnem evropskem eh, projektu akumulatorjev eh, in vključujemo recikliranje, tako da se eh, upošteva celotna logistika uporabe akumulatorjev na inovativen način. Kajti, če inovacije vključimo tudi v naš način organiziranja, bomo veliko lažje uporabili obstoječe tehnologije in to nam bo pomagalo, da pospešimo boj proti podnebnim spremembam. In deloma to lahko dosežemo z digitalnimi sredstvami, ker potem virom lahko sledimo bolj kot prej. Z kolegico Marijo Gabjan bom sodelovala na tem področju, ki bo eh, vodja eh, projekta in tukaj eh, se vključuje ta proces. Najlepše hvala, gospod Billy Keller, Renew Europe, odbor Econ. Predsednica komisije je eh, rekla, da boste postavili eh, novo strategijo za srednja in mala podjetja, start-upe in podobno zmanjšali regulatorno breme in jim omogočili boljšo uporabo digitalizacije. Moj eh, je vprašanje se veže na mala in srednja podjetja, povezavo z zeleno zelenim gospodarstvom, investiranjem eh, v izobraževanje, v kadre. In pri tem je največje eh, vprašanje dostop do semenskega kapitala, do financ, do sredstev. Eh, prej ste bili odgovorni za uh, konkurenco, sedaj se bolj uh, ukvarjate z um, gospodarsko učinkovitostjo Evrope. Kako boste za mala in srednja podjetja zmanjšali okol, uh, ovire za dostop do uh, financiranja, ki ga potrebujejo za svojo rast? This, uh, this Ta uh, komisija je sprejela eh, zakonodajo, ki omogoča vzpostavitev evropskega kapitalskega trga. Ena stvar je imeti zakonodajo, druga stvar pa je to udejaniti. In to bo, mm, zato bo odgovoril uh, Valdis Dombrovski, ki je odgovoren za gospodarstvo, ki služi ljudem. Ampak eh, mi imamo sedaj neko osnovo, ki nam bo omogočila ta razvoj. Imamo recimo bančno financiranje, ko greste do banke in si tam izposodite denar, to se pa povezuje z kapitalskim trgom oziroma kapitalski trg to dopolnjuje. Ko želite, da podjetje zraste, potrebuje ne le kapital, ampak tudi določena znanja, ki prihajajo s tem kapitalom. Ljudje, ki mogoče kupijo 5-10 odstotkov vašega podjetja, pa istočasno prinesajo znanje, ki vam bo omogočilo rast. To je del rešitve. Moramo pa zagotoviti tudi inštrumente, ki bodo omogočili financiranje junkerski investicijski um, Načrt eh, za 900 tisoč eh, malih podjetij je dober zgled, ki mu lahko skledimo. Kako lahko dejansko eh, financiramo podjetja oziroma omogočimo njihovo rast? V evropski eh, demokraciji eh, potrebujemo eh, več eh, kvalifikacij, sposobnost. Eh, kvalificiranost kadrov je bistvena. In ne glede na to, koliko digitalnih tehnologij imamo, eh, vse življenjsko učine in izobraževalna strategija ni več samo mehko urodje, postaja ključno urodje. Najlepše hvala. Eh, gospod Keller, dodatno vprašanje. Ja, rekli smo več investicij v eh, kadrove, kadre um, tukaj naj bi več držav tekmovalo za določeno število talentiranih posameznikov. Kako bi srednja in mala podjetja um, stimulirali, da bolje izobrazijo svoj kader? Well, well, vprašanje seveda se nanaša tudi na uh, nacionalne pristojne organe ter o postavljanje programov, ki omogočajo pridobivanje znovih znanj istočasno z uh, delom. Na en odgovor na to je izobraževanje nadaljavo. Danes uh, je čisto normalno, če gledate predavanje po. Eh, na zaslonu, ampak eh, to pomeni tudi um, testiranje in druge načine eh, izobraževanja, ki jih lahko vključite v svoje delo, delovno življenje. Pa tudi veliko več ljudi je treba digitalno usposobnosti. Um, Moja uh, kolegica Gabriel bo sigurno za to uh, tudi dodatno odgovorna, ampak uh, to pomeni, da je treba tudi ženske vključiti v te, ta sektor bolj. Uh, sicer ne bomo uh, dobili vse uh, potencijal oziroma vse talentirane ljudi, ki jih potrebujemo. Hvala lepa in sedaj zadnje uh, vprašanje uh, Lidija Pereira iz uh, Evropske ljudske stranke Ekon. Tave. Eh, Najlepša hvala, e, gospa kandidatka. Kot vemo, e, prihaja do velikih sprememb zaradi digitalizacije v naši družbi, od e, potrošnje, načine plačevanja in uporabe proizvodov. To zelo spreminja naše življenje, potrošnje proizvajalci in eh, potrošniki eh, vedno bolj iščejo odgovore, ki so online, ki so spletni eh, in to je zelo težko v smislu obdavčevanja vsega tega. Zaenkrat temeljimo naš sistem na osnovi tega, kje se plačuje davek. Potrebujemo nek koordiniran pristop. Um, ugotovili so, da potrebujemo specifične odzive. Kako vi vse to vidite, kako uh, reformirati obdavčevanje digitalnih storitev v Evropski uniji? Well, we, we ja, dejansko je ta reforma potreba. Ogromno podjetij namreč plačujejo. Uh, stavke. To so male srednja podjetja, ki ustvarijo eh, delovno mesto, ki mlade zaposlijo in jih usposobijo in plačajo davke. Eh, to, je, to so enaki pogoji in pravičnost. Eh, pomembno pa je, da, bi, da so di, njihovi digitalni konkurenti, ki ne počnejo isto, drugače obravnavani. To namreč povzroča občutek nepravičnosti. Uh, nismo uspeli uh, v naših prvih poskusih, posamezne države članice so uh, nam sledile, tukaj jih spoštujem in občudujem, ker očitno so naredili nekaj enkratega. E, pritisnili so, kar je bilo no, pomembno. Seveda potrebujemo globalni dogovor, če pa do njega ne pride, uh, potem moramo to narediti sami. In seveda pripravili bomo predlog, če ne bo globalnega sporazuma do konca leta 2020. Eh, če si samo malo razjasnim vaš odgovor. Kako lahko obdavčimo tiste, ki poslujejo v eni državi, potem uh, služijo v drugi državi in um, prenašajo svoje dohodke. Ali uh, na ta način lahko uh, zmanjšate uh, dobičke podjetja? Ko uh, se bo Evropa tukaj uh, aktivirala, potrebuje nek mednarodni sporazum za osnovo. Sicer po moje ne bomo uh, bili ravno najbolj uspešni na področju inovacij in obdavčitev. Kako vi vidite delovanje tega um, davka? E kot sem rekla, na OECD-ju že potekajo, eh, poteka delo, je zelo tekoče. Um, kot je rekel moj kolega Pierre Moskovici, dobiček nastaja takrat, ko ste v interakciji z potrošniki. Naprimer, imate algoritem, dobite del. Uh, um, podatkov, ampak eh, vrednost nastane samo z uporabo vaših storitev. Ta pa uporaba se zgodi tam, kjer ljudje živijo, na terenu. Vi imate lahko sedež v katerikoli drugem eh, jurisdikciji, ampak vrednost se ustvarja z uporabo interakcija z uporabniki iz različnih držav ustvarja torej vrednost in zaradi tega iz svojega dobička uh, morate um, prispevati v tiste države, kjer je ta vrednost nastala. In to je veljalo še pred kakršnokoli digitalizacijo. Uh, pomembno je. Uh, omogočiti tak sistem eh, obdavčitve podjetij oziroma obdav, eh, davka na dobiček, kjer ga bodo podjetja razumela. Um, imamo recimo zelo oprejemljive um, proizvode, ki se potem pojavijo na trgu in postanejo digitalni. In tukaj bo najbolje, če dosežemo globalni sporozum in če ne, potem moramo ukrepati sami. Eh, hvala lepa, s tem smo zaključili tudi eh, drugi krok vprašanj. Zahvaljujem se eh, vsem, ki ste zastavili vprašanja iz štirih odborov in seveda tudi gospe Festager, ki jo sedaj pozivam k zaključnemu govoru ne več kot pet minut. Kot prvo, najlepša hvala. Gre za zelo široko področje, o katerem smo danes razpravljali. Po mojem mnenju, in upam, da se z mano strinjate in upam, da me boste potrdili, je to eh, začetnek, začetek nekega delovnega razmerja, delovnega odnosa in nič ne bomo dosegli, če ne delamo skupaj. Druga stvar je, da so vas, vas vse izvolili, imate mandat. Mene niso izvolili. Uh, mene je izbrala vlada in rekla, pojdi in postani komisarka. In zato se mi zdi to pomembno. Šele z vašim sprejetjem uh, ali vašo potrditvijo bom dobila demokratično legitimno za upravljanje dela, ki naj bi ga upravila. Zaradi tega mi je tako važno, da me podprete ker bomo morali iskati rešitve za zelo težka vprašanja. Od Kot sem rekla, nekatere razprave o um, direktivi o uh, avtorskih pravicah se bodo vrnile, ko bomo uh, to začeli udejanjati v državah članicah. Isto velja za akt o digitalnih storitvah. Dvajsetletna obletnica um, digitalnih storitev. Ampak prva zadeva pa je, oprostite, da to moramo meniti, potrebujemo sredstva, potrebujemo denar, potrebujemo programe, da lahko nekaj naredimo in da lahko uh, uh, dobijo. Um, podjetja, sredstva za investicije v inovacije, da uh, se financirajo raziskovalci in raziskave in upam, da boste v tem eh, smislu podprli večletni finančni okvir in njegovo izvajanje. Ne mislim si, da, eh, smo, evropejci, da smo evropejci zelo potrpežljivi. Nim ne bodo do nas potrpežljivi glede vsega tega, kar želimo v realnosti doseči. To je vse skupaj tukaj in zdaj in to je po mojem zelo pomembno. Ravno tako upam, da boste z mano imeli potrpljenje, eh, ko vam se vračala v ta parlament in vas spraševala za mnenje. Kajti eh, za nekatere zadeve ne bomo imeli že pripravljenih odgovorov, ampak se bomo z vami posvetovali, tako kot se bomo posvetovali za nevladnimi organizacijami, civilno družbo, industrijo in tako dalje. Veliko krat smo omenjali eh, načela oziroma smernice za ustvarjanje umetne inteligence, ki jo bomo zaupali. Kako naj potem to prenesemo oziroma prevedemo v nekaj, kar nam bo omogočilo, da naredimo to, kar želimo narediti. Zato se bomo morali kar dolgo uh, pogovarjati, predno najdemo prave rešitve. Najpomembneje za me, najpomembneje, kar si bom od, z današnje razprave zapomnila, je interes in predanost in uh, poglobljena uh, analiza mnogo različnih tem. Eh, že da sem slišala vprašanja na tem um, zaslišanju, že to pove, da imamo zastopnike uh, v parlamentu, ki uh, vidijo demokratične vrednote uh, kot našo uh, prednost v spremenjajočem se svetu. Zdi se mi, da je to to lažeče, ni cinizma. Ne uh, želimo postopati in delati na kitajski način. Naredimo to na evropski način, tako da iz Evrope naredimo nekaj najboljšega, kar sploh lahko je, ki lahko služi nam vsem in zato sem vam res iskreno hvaležna. Najlepše hvala. Naj se vam tudi uh, jaz zahvalim, uh, eh, gospod Feistager, za vaše odgovore, kolegicam in kolegam za zanimiva vprašanja. Ne bom napovedovala rezultata zaslišanja, samo zahvalila bi se vam v tem trenutku in uh, čez nekaj minut je sestane koordinatorjev, ki bodo uh, ocenjevali to zaslišanje. Uh, gospa eh, Tingali, najlepše hvala uh, tudi v mojem imenu. Hvala uh, gospe Valjan, hvala gospe Sater in seveda hvala gospe Vestager. Nadaljevali bomo z oceno. Uh, hvala za sodelovanje in zaključujem sestanek.